Dragi kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. Lahko začnemo, če boste vsi sedli na svoje mesta. Torej, kolegi, sprejeli bomo dnevni red. Če ni nobene pripombe, potem je dnevni red sprejet in pričeli bomo z obvestili predsedujočega. Samo eno obvestilo imam in sicer bomo pričeli z našim zaslišanjem eh, treh kandidatov eh, za Evropskega javnega tožilca. Eh, gre eh, za eh, člen 7 eh, eh, in eh, parlament mora eh, skupaj potrditi Evropskega javnega tožilca in sicer za sedem let eh, tega mandata ni mogoče obnoviti in sicer eh, je potem potrebno razpisati nadaljne prosto delovno mesto za prihodnje obdobje sedmih let. Torej, kolege, tisti, ki vstopate v dvorano, prosim, da to storite eh, tiho in eh, naj povem, da smo zastavili tri vprašanja vsem kandidatom. In odgovore ste prejeli, oziroma so jih prejeli vsi člani. In preden eh, pozdravim našega prvega kandidata, bi pozdravil gospo Gresle, ki je predsedojoča eh, odboru za proračunski nadzor in tudi vse člane Eh, odbora za proračunski nadzor. Eh, to zaslišanje bo potekalo v skladu z eh, pravilnikom, ki ga je sprejel predsednik Tajani 22. januarja. Torej, sedaj bom dal besedo gospe Gresle za dve do tri minute. Izvolite. Hvala lepa. Zelo me veseli, da smo danes lahko organizirali uh, to zaslišanje, kajti eh, naš odbor eh, skrbi za spoštovanje eh, finančnih interesov Evropske unije. Po 20 letih dela smo danes tako daleč, da lahko izberemo Evropskega javnega tožilca. Tako zelo daleč smo prišli. Torej, že sedaj lahko zaželimo temu kandidatu potem veliko uspeha pri opravljanju dela. Kajti ne glede na to, kdo to bo, je pomembno predvsem, da bo delo konstruktivno upravljal. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dragi kolegi, sedaj pa bomo nadaljevali z postopkom in izvlekel bom ime prvega kandidata iz te ovojnice. Imena vseh treh kandidatov so v tej ovojnici, to je zelo, zelo zanimivo. Torej, izvlekel bom ime prvega kandidata. Notor so tri imena treh kandidatov. glasov iz dvorane, pa kolegi, pa tolmači žal ne slišimo. Hvala lepa, gospod Makove, odgovarja predsedojoče. To je bilo zelo koristno. Andrej Zritr je prvi kandidat. Naj samo povem, da bodo kandidati sedeli na uh, drugi strani uh, tega podesta spredaj. zelo strogi bomo pri dodelitvi časa. Vsak kandidat bo imel natančno določen čas. Gospod Riter, prosim, da se nam pridružite spredaj. Nekaj minut vam je na voljo, da to storite. Okay, so colleagues, um, following the, the drawing of that first name. Torej, kolegi, sedaj, ko smo izvlekli prvo ime, bomo nadaljevali v abecednem vrstnem redu, torej Bonard in Kovesi sledita v tem vrstnem redu. In pozdravili bomo prvega kandidata čez nekaj minut. Mislim, da sem končal torej, svojim delom. Ali je še kaj? Aha. Medtem, ko kandidat prihaja, bi vam mogoče dal nekaj informacij o tem, kako bo potekalo to zaslišanje. Namreč kandidatu bomo dali sedem minut za uvodno izjavo. Po uvodni izjavi bo eh, dosledila vprašanje in pa odgovori. 63 minut bo namenjenih za to. 14 vprašanj bodo zastavili člani odbora Libe, torej tukaj gre za dve tretjini časa, sedem vprašanj pa člani odbora Kont, torej to je ena tretjina. Eh, in uh, vsak krok vprašanj in odgovorov bo trajal tri minute. Eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Prosim, da upoštevate, da bova morala biti z gospod Gresle zelo stroga, kar zadeva uh, čas, ki vam je na voljo. In uh, če bo potrebno, vas, bom, vas bova tudi prekinila. Spočogor, ali imate postopkovno vprašanje? Ne, želite spregovoriti torej seznam govorcev. Tolmačenje je na voljo, uporabljate lahko svoj materni jezik, ne pozabite pa na to, da vas morajo tolmači, tolmačiti in da zato ne smete govoriti prehitro. No, to je to, sedaj pa čakamo na prvega kandidata. Odkud pa je prvi kandidat? Oziroma, odkud prihaja prvi kandidat? A, iz čakalnice. E, torej minuto ali dve bomo morali počakati. Počakajmo torej dve minuti. colleagues, um... Tako, kolegi. Prvi kandidat se, bo, se je namestil, gospod Ritter je prvi kandidat. Torej, kolegi, prosim, če se umirite in pokažite nekoliko spoštovanja do kandidatov. Umirite se kajti prvi kandidat bo podal svojo predstavitev. Torej, prosim, če se kolegi usedete in umerite. Prvi kandidat, gospod Ritter, bo imel sedem minut za svojo predstavitev. Gospod eh, Ritter, prosim, da se držite časa za govor, eh, kajti. Eh, ko se bo čas iztekel, morate zaključiti z svojo predstavitvijo. Potem boste dobili nekaj vprašanj eh, in sicer bo čas za vprašanje omejen na eno minuto, čas za vaš odgovor pa na dve minuti. Torej, če ste pripravljeni in če so tudi vsi drugi pripravljeni, potem bomo začeli z vašo predstavitvijo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste mi dali besedo. Gospod predsedojoči, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, čeprav se to zdi samoumevno, je ključno vprašanje, zakaj potrebujemo urad Evropskega javnega tožilca. Kaj se bo zgodilo brez eh, tega urada in kaj se bo zgodilo, če bomo urad imeli. Gre za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Vendar pa, kakor tudi dobro veste, obstaja tudi širša dimenzija. Goljufija in eh, pa eh, korupcija. Eh, goljofija in pa korupcija ogrožata tudi verodostojnost Evropske unije v očeh evropskih državljanov. Torej, zaščita finančnih interesov je ključnega pomena. Identificiramo lahko tri glavne razloge za to, eh, da kazenski pregon ni bil tako učinkovit, kot bi lahko bil. Kazenski pregon eh, je doslej potekal v skladu z nacionalnimi postopki. Politika na tem področju je bila razdrobljena. Kljub vsem prizadevanjem, nacionalni pristop eh, nikakor ne more zadostovati za spopadanje z tem problemom, ki zadeva celotno Evropsko unijo. Torej je pomemben korak naprej urad Evropskega javnega tožilca, ki bo lahko definiral lastno politiko na področju boja proti kriminalu, seveda z vedika Evropske unije. In to lahko seveda dosežemo samo z popolnoma neodvisnim organom. Drugič, nacionalni pravosodni sistemi niso vedno želeli raziskati čezmejnih primerov in tudi niso želeli čezmejnega kazenskega pregona. Osredotočili so se na nacionalne vidike. Zaradi tega potrebujemo enoten evropski organ. Tako bomo lahko, se bomo lahko osredotočili na širšo sliko in izvedli obsižno preiskavo. Tretjič, praktičen razlog za ne zadostne preiskave je bilo tudi pomankanje finančnih virov na ravni držav članic. Finančni viri so skoraj da vedno omejeni, ko gre eh, za preiskavo zapletenih kriminalnih dejavnosti. Zaradi tega je zelo pomembno, da uporabimo sredstva, ki so nam na voljo učinkovito, da združimo zmogljivosti in pa prizadevanja, da vzpostavimo sinergije in pa dobro sodelovanje z vsemi deležniki. Na ravni Evropske unije so glavni deležniki OLAF, Eurojust in Europol. Sinergije z temi evropskimi organi eh, bodo odvisne od sporazumov, ki jih bomo podpisali. Odnos z Olafom je seveda še prav posebej pomemben. Olaf, kot veste, igra dopolnilno vlogo eh, in pravzaprav gre za dve plati iste medalje. Vendar pa to ne zmanjšuje pomembne vloge Eurojusta in pa Europola pri podpori uradu Evropskega javnega tožilca. Govoril sem o učinkoviti rabi verov in zato mislim, da je ključnega pomena, da je odnos Evropskega javnega tožilca za temi organi natančno določen, torej da ne pride do prekrivanja ali pa celo do nasprotovanja. Kljub nadnacionalni naravi je urad odvisen od sodelovanja z državami članicami, še prav posebej, ko gre za informacije, ki jih morajo zagotoviti nacionalni organi. Hitra in pa učinkovita izmenjava informacij bo ključnega pomena za delo EPPO. Kar pa zadeva države, ki ne bodo sodelovali, pri tem projektu. Sem prepričan, da bomo lahko vzpostavili dobro sodelovanje na individualni ravni. Takšno sodelovanje je omogočeno znotraj trenutnega sistema, vendar pa mislim, da bi potrebovali eh, ločene pravne instrumente, ki bi zagotovili pravno jasnost eh, in pa gotovost v sodelovanju z temi državami. Sistem sprejemanja odločitev znotraj tega urada bo zelo zapleten. Mislim, da nihče ne dvomi v to. Zaradi tega ima Evropski javni tužilec nalogo, da skupaj z kolegijem hitro sprejme odločitev. Notranja pravila morajo biti jasna, odločna in praktična. Vloga Evropskega javnega tožilca je uspodbujanje dobre delovne prakse. Poleg tega je pomembna vzajemna izmenjava informacij med eh, javnimi tožilci v državah članicah. še prav posebej je to pomembno, ker bo več napotenih oziroma določenih javnih tožilcev sodelovalo na čezmejnih primerjih. No, sedaj, ko sem povedal vse to, naj rečem tudi, da vzpostavitev organa Evropskega javnega tožica predstavlja velik korak naprej. EPPO je ključen, ampak ne edini element v povsem novi pravosodni krajini. Če želimo izpolniti obljube, ki smo jim dali evropskim davkoplačevalcem, potem bo uspeh tega organa odvisen od tega, kako bo deloval znotraj povsem nove eh, politike boja proti eh, kriminalu. In zaščititi je seveda potrebno tudi neodvisnost eh, tega organa. V zaključek pa naj povem, da potrebujemo učinkovite postopke in tužilci morajo zmeraj ščititi pravo, slediti morajo pravo in biti zavezani pravo. Učinkoviti in dobri postopki so povezani z strogim spoštovanjem postopkovnih pravil in pa individualnih pravic v nacionalnem in pa evropskem pravu. Hvala lepa, gospod Ritter. Vi ste bili prvi kandidat. Nisem vas želel prekiniti, ampak eh, veliko je bilo gibanja v dvorani, več eh, kot je bilo primerno, zato pa prosim kolege, eh, da sedite na svojih mestih, kajti kandidat se poteguje za delovno mesto, to ni zgolj predstavitev. Hvala lepa za. Eh, vaš uvod. Sedaj pa prehajamo k vprašanjem gospa Mecola v imenu ELS za eno minuto. Gospod Ritter, najlepša hvala za vaše vprašanje. Ali bi nam lahko povedali kaj več o vaših izkušnjah eh, pri pomembnih primerjih, eh, ki pritegnejo veliko medijske pozornosti, kajti EPPO se bo moral ukvarjati z nekaterimi najbolj zapletenimi primeri, tudi politično Eh, zelo zapletenimi primeri. In eh, videli smo, da se je večkrat zgodilo, da nacionalni organi niso želeli preiskati jasnih eh, kaznjivih dejanj. Kako boste se odzvali na to vrstne odzive držav članic in ali nam lahko navedite nekaj primerov metod, ki jih uporabljajo kriminalne združbe za to, da da bi eh, prelisičile finančni sistem Evropske unije. Dve minuti v odgovor, gospod Riter. Mislim, da je to eno izmed najpomembnejših vprašanj. Vprašanje, ki ste ga ravno kar eh, zastavili. Kot sem dejal, je vloga javnega tožilca, da eh, se strogo drži pravnih načel. Torej, če je ugotovljeno, da je prišlo do kaznivega dejanja, potem se mora javni tužilec tudi ustrezno odzvati. Kakšno podporo bo pri tem užival, to pa je odvisno od, od organizacije, kateri pripada. Glede na to, da je Evropsko javno tužilstvo organ, ki naj bi imel določeno neodvisnost in glede na to, da je to Evropski organ, mislim, da bo možno tudi v javnih razpravah eh, pojasniti, da je potrebno takšne tudi odmevne primere raziskati. Na ta način bomo lahko obravnavali tudi primere vsega, eh, ki so povezani z določenim nasprotovanjem v posameznih državah članicah. Pri tem pa računam seveda tudi na podporo parlamenta, glede na to, eh, da ima organ javnega tožilca tudi seveda odgovornost, da parlamentu poroča o svojem delovanju. Torej vse skupaj je povezano z pristojnostmi uh, urada javnega tožilca. Lahko rečem le da, im, da smo v našem uradu javnega tužilca obravnavali tudi primere, zaradi katerih so nas eh, močno eh, kritizirali in dejali so, da smo delovali v korist eh, evropskih davkoplačevalcev, ne pa toliko nacionalnih davkoplačevalcev. In zaradi tega smo bili pod strogim nadzorom. Moj odgovor je lahko le ta dober javni tožilec mora vedeti, eh, kakšen je pritisk in ga mora tudi zdržati. Ja, eh, čas, čas ste prekoračili, moramo se držati časa. Naslednje vprašanje, gospa Sipl iz skupine SND. Za minuto, hvala lepa. Gospod Ritter, ali lahko, prosim, razložite, kako izpolnjujete vse zahteve, ki so potrebne za zasedbo mesta Evropskega javnega tožilca v skladu z členom 14, še prav posebej, kako lahko zagotovite, da ste popolnoma neodvisni, da imate ustrezne kvalifikacije, ki so potrebne za nominacijo na to najvišje mesto Evropskega javnega tožilca in ali lahko, prosim, poveste, od kdaj izpolnjujete te pogoje. Hvala lepa answer, please, Dve minuti v odgovor, gospod Ritter. Torej, odgovor eh, je nekoliko težavn, predvsem glede na nemški sistem. Kar zadeva neodvisnost, ta pogoj izpolnjujem, odkar sem pričel opravljati svoje delo, kaj te neodvisnost je temeljna zahteva za vsakega javnega tožilca javni tožilec je odgovoren le zakonu. In uh, torej to ni vprašanje, ali uh, smo javni tožilci neodvisni ali ne. Toliko lahko povem o neodvisnosti. Kar pa zadeva druge uh, zahteve, uh, torej kvalifikacije, uh, to je v Nemčiji doseženo eh, z različnimi poskusnimi obdobji eh, in tekom eh, teh obdobij moraš pokazati, da si dovolj sposoben in da imaš ustrezne sposobnosti, da lahko upravljaš svojo funkcijo. In mislim, da sem to tekom svoje karijere dokazal. Kar pa zadeva neodvisnost nasplošno za me. Moram povedati, da je neodvisnost za me zelo pomembna, zato eh, sodelujem eh, tudi pri mednarodni sodniški organizaciji in eh, tudi v komisiji za kazenske postopke. To je za me še prav posebej pomembno in pomembno. V tej smeri delam tudi za eh, nemške poklicne organizacije sodnikov eh, in eh, mislim, da sem svoje kvalifikacije pokazal tudi v različnih primerjih. V imenu skupine IKR, e gospa Stevens, za minuto. Se upravičujem, nije tukaj. Torej, gospa Hausmann, v imenu skupine ALDE. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Ritter, imam vprašanje v dveh delih. E, to vprašanje je povezano z pisnim odgovorom, e, ki, pisnimi odgovori, ki ste jih zagotovili. Gre za prihodnje odnose e, med uradom Evropskega javnega tožilca in pa državami, ki se niso odločile za sodelovanje v tem projektu. Kako boste uporabljali register Evropskega javnega tožilca v teh primerjih? Kako boste zagotovili, da te države ne bodo uvirale delo Evropskega javnega tožilca? In drugo vprašanje, oziroma drugi del vprašanja pa se nanaša na delo Evropskega javnega tožilca, namreč zaskrbljeni smo, Eh, zaradi tega, ker menimo, da eh, ta urad ne bo povsem evropski, da bodo prevladali interesi posameznih držav članic. Torej, katere ukrepe boste sprejeli za to, da boste zagotovili, da bo ta urad povsem neodvisen in zares evropski? Hvala lepa. Ritter, Gospod Ritter, za dve minuti. No, kar zadeva prvo vprašanje, in sicer odnose z državami, eh, članicami, ki se niso odločile za sodelovanje in z Eurojustom. Naj povem, da je vloga Eurojusta zelo pomembna. Tudi, če Eurojust sicer ni odgovoren za uh, področje, za katerega je odvisen EPPO, je uh, Eurojust vseeno pomemben v tistih primerjih, kjer se je neko dejanje deloma zgodilo v državah, eh, ki ne sodelujejo v uradu Evropskega javnega tožilca. In v uredbi je zapisano, da mora EPPO sodelovati z Eurojustom oziroma Eurojust mora vključiti EPPO ko gre recimo za eh, skupno preiskavo in to je torej možnost, ki zagotavlja popolno zaščito finančnih interesov Evropske unije. Sicer bi prišlo eh, do razdrobljenosti in z sodelovanjem, z tesnim sodelovanjem z Uradom Evropskega javnega tožilca lahko Eurojust zagotovi tudi učinkovito sodelovanje na evropski ravni z tistimi državami članicami, ki eh, ne sodelujejo v projektu Evropskega javnega tožilca. Seveda pa bo potrebno zagotoviti eh, tudi pogajanja z državami članicami. Potrebno je proučiti možnosti nadomestiti eh, delegirano javno tožilstvo za nekim drugim tožilstvom. Seveda eh, pa bo to težavno tudi za kolege, ki bodo upravljali delo javnega tožilca, tudi ti kolegi bodo morali biti neodvisni in pri tem bodo morali spoštovati struge kriterije, ki so zapisani v uredbi. Najlepša hvala. Hvala lepa, Eva Žuli v imenu eh, zelenih za minuto. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod Richter, želela sem vas vprašati sledeče. V strukturi EPPO boste imeli zbornice z nacionalnimi tožilci, ki bodo odgovorni za tiste preiskave, ki bodo vezane na posamezne države članice. In uh, to bo povezano z napotenimi javnimi tožilci. Kako pa boste eh, obravnavali eh, situacije, kjer ti javni tožilci ne bodo ustrezno upravili svojega dela. Mislim, da to ne bo izjema, kaj ti. Pri, v moji državi recimo, imamo veliko primerov, eh, ko so tužilci preblizu oblasti. Gospod Ritter, izvolite. Eh, zelo sem vam hvaležen za to vprašanje, kajti za tem vprašanjem se ukvarjam, ukvar se ukvarjam z uradom Evropskega javnega tužilca. Kakšne možnosti imam, eh, če bom moral nadzorovati delegiranega javnega tožilca, ki ne bo eh, deloval v skladu eh, z eh, svojimi navodili. No, mislim sicer, da bi moralo iti za kolege, pri katerih lahko imam popolno zaupanje, da bodo ustrezno opravljali svojo nalogo. Če pa se to ne bo zgodilo, pa obstaja tudi možnost v uredbi, da evropsko javno tožilstvo prevzame ta primer in eh, samo izvede preiskavo. To pa zagotovo pomeni dodatno obremenitev za celoten sistem. Najboljša obramba je pravzaprav pritisk eh, z strani Evropskega javnega tožilstva, pritisk na države članice Evropske in eh, ta pritisk upam, da nam bo pomagal doseči rezultate. Sam ne vem, kako bi lahko takšne situacije rešili drugače, kot pa, da poskušamo doseči sporazum z državami članicami, da zagotovimo ustrezno preiskavo ali pa da prevzamemo preiskavo od tega javnega tožilca, pri čemer bo to prineslo seveda velike težave, seboj velike težave, zaradi tega, ker bo potem potrebno preiskavo voditi na daljavo. Eh, gospod Radev iz ILS za minuto. Najlepša hvala. Gospod Ritter, imate zelo impresivno kariero. Vaš življenjepis kaže, da imate bogate nacionalne in pa mednarodne izkušnje. Najbrž ste imeli tudi veliko odmevnih in občutljivih primerov, eh, ki so vključevali tudi goljufije povezane z evropskimi sredstvi. Takšni primeri bodo del vašega vsakdanjega dela, če boste postali evropski javni tužilec. In vsa vprašanja o napredku eh, takšnih eh, primerov bodo naslovljena na vas. Ali lahko navedete kakšen primer z evropskimi sredstvi, ki so vključevali na katerem ste delali in ker ste se morali ukvarjati z medijsko pozornostjo in pa z pričakovanji javnosti. Zanima pa me tudi, kako gledate na prihodni razvoj in pa nadaljevanje, na, uh, nadaljevanje urada Evropskega javnega tužilca. Najlepša hvala. Gospod Ritter. Mogoče bi začel z drugim delom vprašanja. Kot sem povedal v svoji uvodni izjavi, močno verjamem v to, da je potrebno stotstotno zaščititi finančne interese Evropske unije. To pa bo mogoče le, če bomo imeli evropski organ, ki bo neodvisen, ki bo imel na voljo ustrezna finančna sredstva in ki bo eh, lahko razvil tudi skupno strategijo in politiko, tako da bo imel eh, dosleden pristop k eh, pojavom, ki se pojavljajo po celotni Evropski uniji vprašali ste me po konkretnem primeru. Ne morem vam vse povedati o tem primeru, kajti ta primer še ni pravnomočno zaključen, ampak gre za primer, kjer je prišlo do razdelitve eh, določenega projekta na dva dela in do uh, odzema 32 milijonov evrov oziroma do škode 32 milijonov evrov zaradi nespoštovanja pravil in politiki so bili v uh, to udeleženi in zaradi tega so bili tudi predmet postopka in uh, dlje časa smo morali vediti, voditi preiskavo tudi ob sodelovanju Olafa in v tem primeru je potem prišlo uh, do obtožbe, do obtožnice in eh, na prvi stopni je potem eh, sicer prišlo do oprostitve, na drugi stopni eh, pa je zdaj postopek skoraj da že zaključen. Katarina Kiniči v imenu SND. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod Ritter. Eh, odnos med eh, izvršno vejo oblasti in pa med tožilstvom je drugače urejen v različnih državah članicah. Torej, na kakšen način eh, bi opisali vlogo Evropskega javnega tožilca na nacionalni ravni in pa eh, na evropski ravni, glede na razlike, ki obstajajo med posameznimi državami članicami in kako bo zagotovljena neodvisnost Evropskega javnega tožilca v skladu z eh, členom 6. Eh, kako eh, boste to zagotovili povsod znotraj Urada Evropskega javnega tožilca? Najlepša hvala. Mislim, da je to vprašanje, ki je bilo že večkrat zastop, zastavljeno. In brez neodvisnosti eh, pravzaprav ne moremo doseči ničesar. In v svoji uvodni izjavi sem že povedal, da je ta neodvisnost ključnega pomena za dosledno politiko. In če sem vaše vprašanje pravilno razumel, potem ste se ponovno osredotočili na to, kako bi lahko zagotovili, da bodo delegirani javni tožilci poskrbeli za enako neodvisnost, kot je zahtevana na evropski ravni. Z, namenom, z tem namenom uh, imamo uh, tudi ustrezne pogoje za upravljanje te funkcije. Ne pozabite, da bo evropski javni tožilec tisti, ki bo skupaj s kolegijem uh, poiskal uh, tiste predstavnike, ki bodo lahko najbolje upravljali to funkcijo in ki. Uh, bo tudi zagotovil, eh, da eh, bodo najbolj primerne osebe za upravljanje te funkcije izkazale tudi ustrezno neodvisnost. In eh, mislim, da bo na ta način zagotovljena tudi verodostojnost kandidatov. Hvala lepa. Hvala. Vidim, da je prišla tudi kolegica Stevens, njej bom dal besedo na koncu, tako da bo ravnovesje med skupinami dobro urejeno. Na koncu boste dobili besedo, sedaj pa Monika Makovej, EKR. Minuta. Uh, uh. Hvala lepa. No, ker ste govorili vi v maternem jeziku, bom v maternem jeziku govorila tudi jaz. Po vašem CV-ju vidim, da ste v zadnjih osmih letih bili na različnih vodstvenih položajih. Nam lahko poveste več o vaših izkušnjah glede vodenja, koliko ljudi je bilo pod vami, kako je bilo s proračunom. In potem drugo vprašanje. Ali lahko omenite nekaj primerov goljofije glede evropskih sredstev, nekaj nekaj primerov, ki ste jih zaključili. Ne vem, če lahko slišimo kakšne primere zadev, ki so bile že zaključene. Kaj pa, ko je šlo za visoke ravni ljudi? Kaj pa politični pritisk in politično mnenje o tem? Lahko poveste kaj o tem, kolega Ritter? Umirati um mi je letos. Začel bom z zadnjim vprašanjem, gospod Makovej. S političnim pritiskom se osebno še nisem soočal na srečo in hvaležen sem za to, kajti mislim, da bi lahko opravljal delo s pritiskom ali brez. Kritika je bila, da, ampak to ni kritika, ki bi jo bilo mogoče primerjati z drugimi državami in mislim, da se tudi drugi z menoj strinjajo. Sam vodim javno toživstvo, ki ima 127 zaposlenih. Ne morem vam povedati, kakšen je naš proračun, zato ker se proračun vodi drugi, ampak povem vam lahko, da že 14 let upravljam vodilne funkcije v okviru javnega tožilstva. Nekaj sem se naučil in sicer, kako pomembno je, da cenim in spoštujem delo sodelavcev, pa ne samo to. Sam želim voditi z zgledom in tako poskrbeti, da se vsega dosežemo cilje. To mislim, da mi je dobro uspelo. Mislim, da je moje javno toživstvo prisotno tudi za gospodarski kriminal in kibernetski kriminal, in uh, odgovorni smo tudi za terorizem in preprečevanje terorizma. Vidim, da mi je čas potekel, drugače bi lahko povedal še več. Hvala. Hvala. Kolegica Gresle iz LS-a, prosim. Hvala. Vaš življenjepis je dober. Mislim, da imajo vsi kandidati dobre življenjepise. Zanima pa me, kakšne izkušnje imate z Olafom. Omenili ste en primer, v svoji izjavi ste to tudi omenili. Hvala. Zanima me, zakaj zdaj samo 50 odstotkov in manj primerov konča na sodišču. Zato želimo imeti tudi javnega tožilca. In uh, jasno je, da potrebujemo nekoga, ki bo močan. Vem, da obstajajo bolj udobni položaj, ampak ta je najpomembnejši. Zanima me, kakšne izkušnje imate na področju preprečevanja goljofij, kaj je treba spremeniti. Izvolite. Hvala, gospod Gresle. Vaše vprašanje je zelo pomembno in če to povežemo z novo uredbo o Olafu, je to še bolj pomembno. Z Olafom imamo izkušnje in sicer mi kot nemško javno tožilstvo dobro sodelujemo z Olafom in za nas je bilo najbolj pomembno naslednje. Olaf ima dolgoletne izkušnje s tem, kako bi lahko obravnavali te primere, na ravni EU spravnega vidika. Problem je, da kazensko pravna obsodba včasih eh, je odvisna od tega, kako teče postopek. Kaj to pomeni? Tudi, če so cilji enaki in pristojnosti tečejo na različnih ravneh, vseeno obstaja sodelovanje obstajajo postopki in vedno se zanašamo na Olaf in na njihovo znanje. To je zelo pomembno. Olaf ima določene zmogljivosti in če bi jih lahko uporabili tako, da bi v celoti izkoristili njihov potencial v kazensko-pravnem postopku, potem bi dosegli veliko. Vem, da gre v postopku tudi za to, kako bi lahko dokazni material pripeljal do rezultatov ampak rezultat je mogoče doseči samo v skladu z nacionalnimi predpisi. Povem vam lahko, da je mogoče OLAF izkoristiti in če bi to lahko zagotovili, bi potem dobili tudi zajamčeno dober potek procesa to bi bilo tudi dobro jamstvo, da bi potem lahko uporabili pomoč Olafa v podobnih primerih. Hvala, Tanja Fajon, socialisti. Thank you, chair. Hvala, predsedujoči, tu sem. With... Ste se kdaj ukvarjali z zelo zapletenimi čezmejnimi preiskavami? the microphone. Oh, ah, no. Yes? Okay, <laughs> sorry. Me slišite? Ja, v redu. Torej še enkrat od začetka. Ste se kdaj ukvarjali z investigation specifically in a supranational body? Ste se kdaj ukvarjali s čezmejnimi preiskavami? Jurisdictional conflict. Zlasti, ko je šlo za... Involved, what do you consider to be the added value of the epo and how would you envisage demonstrating this added value to those Kako boste vi pokazali dodano vrednost tistim državam, članicam, ki sedaj niso v EPP-u, da se bodo za to odločile pozneje mogoče? Hvala. da der letzte Teil Ihrer Frage eine ist, die mehr politischer Natur. Vaš eh, zadnji del vprašanja je bolj politične narave, zato tukaj ne morem zadovoljujoče odgovoriti. Ampak javno tožilstvo ima moč prepričevanja in to je lahko dober vzrok za to, da bi države prepričali, da je bolje, če so del tega sistema. Sam sem sodeloval pri kompleksnih čezmejnih preiskavah. Imeli smo primer, ki je vključeval Italijo, Češko in Nemčijo. Šlo je za čezmejne goljofije na področju davko na dodano vrednost. Eurojust je sodeloval in imeli smo skupno skupino za preiskavo. Lahko torej primerjam delo te skupine v okviru Eurojusta in sodelovanje v okviru Evropskega javnega tožilstva. Ampak seveda obstajajo razlike na področju dodane vrednosti. Koordinacija bo potekala mnogo bolj tekoče kot zdaj v teh skupinah za preiskavo. Usklajevanje preiskave je mnogo bolj enostavno če bi dva tožilca neposredno sodelovala med seboj. Namesto tega, da je treba iti še preko enega organa, ne glede na to, če se to koordinira v okviru Eurojusa in ene preiskovalne skupine. Težko si je hitro izmenjati preiskave. Dobro smo sodelovali, prišlo je do obsodbe, ampak problem je bil vedno ta, da bi rezultate iz ene države prenesli tudi v drugo, vključno z jezikovnimi problemi. Treba je zagotoviti prevod, treba je poskrbeti, da se prilagodimo pravnemu postopku v drugi državi in tako naprej. Če bi lahko zagotovili bolj gladko sodelovanje, bi pridobili veliko na učinkovitosti v primerjavi z klasično potjo, tudi če imamo skupno preiskovalno skupino. Obstaja torej možnosti za to. In na koncu še člani odbora Libe, Helga Stevens. Ja. Za Ikora. Dank u wel, voorzitter. Ik wil uh, er niets aan toevoegen, want ik heb begrepen dat collega. Voilà, lepa ni kaj veliko za dodati k temu, kar je poprašala že Eva Žuli. To je to. Um, Dobro, sedaj pa vprašanja. Tora Kont. Hvala. Vprašanje Olaf, še nekaj v zvezi s tem. Dejali ste, da ni veliko nadaljevalnih ukrepov, vsaj po vašem mnenju. Zanima me, ali lahko še kaj poveste o tem. Vprašanje je tudi, kakšno vlogo ima po, mojem, po vašem mnenju Olaf, ko bo zaživel urad javnega tožilca. Bo šlo za komplementarnost, kajti gre za različne stopnje zaščite tistih, ki so udeleženi, udeleženi v teh procesih. Vprašanje je torej, kakšna je vloga za Olaf pri preiskavah eh, uprave. Lahko tudi poveste, kaj si želite. Naprimer. Hvala. Hvala lepa, da ste mi ponudili to možnost, gospa Gresle. Želel bi si, da bi imeli vsi dovolj osebja. To bi že bilo lepo. No, Lepo bi bilo, da bi bilo sodelovanje zastavljeno tako, da bi zagotovili pretok informacij. Veliko lahko govorimo o izmenjavi informacij in lahko bi rekli, da je treba to zastaviti tako, da bo javni tožilec vedel, kdaj mora ukrepati. Ampak to ni dovolj. Pretok informacij mora biti stalen. Kaj ti vedeti je treba, v različnih fazah procesa, kaj nam je storiti, zato, da bo izterjava sredstev delovala, zato, da bomo postopkovno in kazansko pravno postopali tako, kot je treba. Če gre za izterjavo sredstev, je to prav. Ampak mi ne moremo kar obiskati eh, podjetij Olaf, pa to lahko stori. Pri izterjavi sredstev obstaja močna komplementarnost, ki ne more biti takšna, da je treba najprej počakati do konca enega postopka in potem začeti drugega. Ne. Potrebna je izmenjava informacij in ustrezna porazdelitev nalog med Olafom in javnim tožilcem. Ne moremo imeti tako, da bodo razdeljene naloge Olaf tukaj, tožilec tam in potem, ko bomo imeli obsodbo, pride na vrsto Olaf. Ne, obstajajo tudi umestni primeri, zato se je potrebna izmenjava informacij in to bi bila velika želja, torej, če bi lahko to zagotovili. Gospa Ajala Center, izvolite. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter. Hvala, gospod Ritter. Vprašanje v zvezi z vašimi izkušnjami na področju sodelovanja z nacionalnimi javnimi tožilci, lahko kaj poveste o tem. In zanima me tudi, zakaj vas, eh, vaše izkušnje tudi po ponovni združitvi eh, v bistvu so pripeljale tako daleč, da imate dovolj izkušenj za upravljanje te funkcije. Hvala. V 90-ih letih, ko je prišlo do združitve, je bila situacija specifična. Zakaj? Po eni strani zato, ker zadeve niso bile zastavljene tako na vzhodu, kot smo imeli mi zastavljeno na zahodu. Vidite lahko v mojem življenju pisu, da sem hitro dobil posebne pristojnosti. In to je pomenilo, da sem hitro sodeloval v tehničnih srečanjih, naprimer tudi kar zadeva Južno Ameriko. Bil sem aktiven v Čilu, v Paragvaju, pa tudi v Mehiki, v zvezi s tem, kako je treba zastaviti javno tožilstvo, kakšna so merila za neodvisnost in za delovanje, kako je treba tehnično organizirati delo. In Jaz sem imel tukaj nekaj izkušenj in potem sem lahko te izkušnje pripeljal v tudi te procese. To sem delal leta 2000, leta 2001 in če bi to svetovanje opravljal zdaj, bi jim dal popolnoma drugačna priporočila, kaj te zdaj že 26 let delam in od takrat sem se veliko naučil o tem, kako je najbolje zastaviti delo javnega tožilstva. In tukaj mislim predvsem na to, kako porazdeliti delo, kako učinkovito porazdeliti delo in kako spodbujati sodelavce. Način vodenja organa zelo veliko pove o tem, koliko uspeha je mogoče pričakovati. Vi ste zdaj pripravili uredbo, zagotovili ste predpogoje, zdaj pa je treba poskrbeti za izvajanje v praksi. Kollegin Makovej, bitte. Gospod Makovej. Uh, mulțumesc. Eu aș continua după răspunsul de la prima... Hmala. Bum. Nadalevala po vašem odgovoru na prvo vprašanje. Glede tega, da niste bili pod velikimi političnimi pritiski. Če pa bi imeli takšne izkušnje, kako bi potem delovali kot javni tožilec v uradu EPO? In kaj bi se zgodilo, če bi 22 držav iz centralne in vzhodne Evrope pritisnilo na vas? Kako bi se soočili s temi političnimi pritiski? Gospa McAvey, hvala tudi za to vprašanje. Povem vam lahko, da je bistvo dela javnega tožilca to, da je neodvisen. Bistvo je, da ravnamo v skladu s predpisi, ne glede na to, kdo je v obravnavi to je treba zagotoviti in zato je treba poskrbeti sam. Če se to ne zgodi, je zadeva zapletena. Ampak povem vam lahko naslednje. Neodvisnost ne pomeni, da ni političnih vplivov. Javno tožilstvo nikoli ni v političnem vakumu. Vsako dejanje ima politične posledice, glede na to, koga se preganja. Vendar, bistveno je, da se človek tega zaveda, ampak tega se mora zavedati ne zato, da bi se temu prilagodil, ampak da bi se temu uprl. Zato zelo spoštujem vse kolegice in kolegije v EU, ki so izpostavljeni takšnemu pritisku, pa še vedno opravljajo to delo. Oni z osebnim zgledom in s pristopom skrbijo za pravno državo in kažejo, kaj pomeni biti neodvisen. Hvala. V normalnih pogojih bi vam tukaj zdaj zaploskali. Gospod Ali. Hvala, predsedujoča. Gospod Rite, najprej hvala za odgovore na pisna vprašanja. Vaš CV je občudovanja vreden, delate že več kot 26 let, več kot 20 let na tem področju. No, v vaših odgovorih omenjate, da imate izkušnje z Olafom, Med Olafom in EBB-ojem potrebujemo zelo tesno stolovanje in ne smemo imeti sporo med pristojnostmi v prihodnosti med tema dvema organoma. Ali lahko poveste kaj več o tem, kakšni bodo odnosi z Olafom? Kako si vi predstavljate takšno stolovanje, kako bo s komuniciranjem in prenašanjem informacij? In drugo vprašanje. Naša politična skupina ALDE je vedno podpirala centralizirani urad EPPO. Sedajni urad ima hibridno strukturo, imamo centralizirane ravni, potem pa tudi decentralizirane. In to je zelo kompleksno. Vi boste morali poskrbeti za hitro izvajanje. Kako boste poskrbeli za to, da bo ta hibridna struktura delovala v praksi? In še eno vprašanje, kako boste vzpostavili prava komunikacijska sredstva, zato da boste poskrbeli za hitro izmenjavo mnen med evropskimi tuživci in nacionalnimi organi. Hvala. Ja, Izvolite, gospod Ritter. Čisto konkretno v zvezi z zadnjim vprašanjem. Sodelovanje je uspešno le, če obstaja informacijski sistem, v okviru katerega so podatki dejansko na voljo. Tako za pristojni senat, kot tudi za urad tožilca. Šele potem lahko vse skupaj deluje in zaživi. Postopek odločanja je kompleksen, to drži ampak mislim, da bomo tako lažje dobili enotno politiko kot prej, kjer smo poskusili pripraviti kazenski postopek za Evropsko unijo. Potem bi, po mojem mnenju, čakali še 20 let, kajti potrebno bi bilo zelo veliko harmonizacije. Prav tako je treba poznati nacionalne sisteme, nacionalne danosti, kako tečejo postopki na sodišču in tako naprej. Brez obojega skupaj bi bilo zelo težko vzpostaviti sistem, ki bo smotrn in učinkovit glede kazenskih postopkov na evropski ravni. Vertikalni pristop bi bil zanimiv in dober, ampak trenutno kombinacija obojega dejansko omogoča, da združimo najboljše iz obeh sistemov in dobimo dobre rezultate. Kar zadeva izmenjavo podatkov z Olafom, o tem sem že govoril, to mora funkcionirati tako, da gre za dejansko stalen pretok informacij. Ne gre samo za ob,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 Torej, vprašanje imam za vas. Najprej lahko rečem, da je to kar nekaj držav članic, ki se ne bodo pridružile uradu EPPO. Kaj boste vi storili, če bo prišlo do preiskave, ko je kaznivo dejanje čezmejno in boste ugotovili, da bi morali del preiskave izvesti v tistih državah, ker EPPO pravzaprav nima pristojnosti za neposredno preiskavo? Kako boste vi poskrbeli za to, da boste potem takšne preiskave? kazenske postopke dobro izvedli, tudi če moramo preiskavo izvrševati tam, kjer pač to ni uradno urejeno. Potem, ko gre za izmenjavo informacij med Olafom in EBBO, izkušnje z Olafom kažejo, da je pravzaprav težava včasih tem, da je bolj problematično dobiti informacije od držav članic. Tako bi lahko bilo tudi pri EBBO. Kaj boste vi storili, če boste ugotovili, da nacionalni organi sistematično nočejo pošiljati podatkov, ki so ključni za neko preiskavo? Hvala, omenili ste zelo pomemben problem. Že na začetku sem povedal, da če ni ustreznih podatkov, potem urad ne bo uspešen. Informacije prihajajo od agencij, drugih institucij ali pa z držav članic, brez tega urad ne bo uspešen. To mora biti zastavljeno tako, da vse skupaj lahko deluje. To morda pomeni tudi, da zagotovimo možnosti, da se upoštevajo tudi informacije od tretjih strani, naprimer od žvižgačev. Zato, da bi podatki tudi na drugačne načine lahko prišli do evropskega tožilstva. Ne, samo da smo odvisni od držav članic. Vendar izvajanje tega popraševanja po informacijah je nekaj drugega. Kar zadeva čezmejne dejavnosti z državami članicami, ki niso v okviru EPPO, zelo pomembno je, da sodeluje tudi Eurojust. Kajti, kar zadeva kazneva dejanja v teh državah, obstaja pristojnost za Eurojust čeprav je uradni tožilec na evropski ravni ne bo imel. Kar zadeva skupno preiskovalno skupino, če bi lahko imeli, naprimer, nas in države članice, ki pri tem ne sodelujejo, potem bi lahko v tem okviru skupaj izvajali preiskave in lahko bi se izognili temu, da bi prišlo do kršenja finančnih interesov EU. Želim si, da bi imeli torej specifične instrumente, zato da bi zagotovili sodelovanje v tem okviru. Hvala. Gospod Omarži. Si. Gospa predsednica, hvala. Gospod Ritter, dve vprašanje imam za vas. Najprej prvo. V vaši dolgi poklicni karieri ste imeli kdaj kakšne politično-finančne zadeve, kjer bi morali preganjati poslance? In drugo vprašanje. Vi ste izrazili vaše bojazni glede političnih pritiskov, do katerih lahko pride na tuživci v državah članicah. In natančneje lahko rečem, da je kolegica Koveci pod hudimi napadi eh, svoje lastne vlade v svoji državi. Kaj menite vi o tem? Če seveda želite odgovoriti na to vprašanje. Hvala. glaube, ich kann, ich kann mich. Kratek, bom. Odgovor na prvo vprašanje, ali sem kdaj moral preiskovati nosilce političnih mandatov. Da, politični pritisk? Ne, ne v tem smislu. Vsaj jaz tega nisem tako doživel. Zdaj pa, kar zadeva druge države in kakšna je situacija moje protikandidatke. Povedati vam želim, da mi je v veliko čast, da spadam v ta oži krok kandidatov skupaj z gospo Kovezi. Res eh, spoštujem njen pristop in njen pogum. Mislim, da lahko rečem vse, kar zadeva oba druga dva protikandidata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 da ne podpirajo vse države članice tega projekta glede oblikovanja Evropskega urada za javno toživstvo. Tako da imamo tukaj nekaj vprašanj o sodelovanju s tistimi državami, ki tega projekta ne podpirajo. To me zanima. To je zelo zanimiv vidik. Kako je s tistimi državami, ki tega ne podpirajo in ki menijo, da bi oblikovanje Evropskega javnega toživstva vzelo neodvisnost nacionalnim toživstvom. To me zanima. O tem vas sprašujem. Ali tu vidite kakšno grožnjo glede neodvisnosti nacionalnih toživcev? In kako bi se vi odzvali na te izražene bojazni? Hvala. Also, ich wüsste oblikovanje evropskega tožilca je zastavljeno na neodvisen način. In ne vem, kako bi to lahko posegalo v neodvisnost tožilcev na nacionalni ravni. Obstajajo ločene pristojnosti, ki veljajo tudi za evropskega javnega tožilca, in na teh področjih je neodvisnost zagotovljena v uredbi in tudi v vašem nastopu, v vašem pristopu. Zato ne vem, kako bi lahko kdorkoli rekel, da bi Evropski javni tožilec posegal ali omejeval neodvisnost javnega tožilca na nacionalni ravni. Ne vem, kako je lahko sploh kdo to meni. Hvala, hvala za, vas, za vaš čas in za vaše odgovore. V čast nam je bilo, da smo vas lahko spoznali. Hvala poslanke in poslanci za vaše vprašanje. Hvala gospod Ritter za to, da ste bili danes z nami. Naj rečem, da bomo imeli po tej obravnavi tudi oceno vseh kandidatov in potem bom tudi posredoval informacijo o tem, kako bodo odbori ocenjevali kandidate, potem, ko bomo slišali vse tri kandidate. Kot je želel predsednik Tajani, bom poslal predsedniku pismo. Eh, katero bomo vključili tudi sestavo, seveda bomo v stiku. Hvala lepa. Hvala za vašo vdeležbo. Dragi kolegi, naslednji kandidat pride k malu. Oba kandidata sta že na poti, tako da ne bo prevelikih zamud. Še minutko rabimo, če prav razumem, samo trenutek.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 In sedaj iste informacije, kot ste jih slišali prej, glede kandidatov. Ta kandidat je danes z nami prvič. Podal bo vodno izjavo, ki bo trajala največ sedem minut, potem bomo imeli izmenjavo vprašanj in odgovorov. Slišali bomo vprašanje odbora Libe, sedem iz odbora Kunt in potem bomo imeli tri minute za uh, vsako vprašanje odgovor, eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. Prosim, da zadržite umitve časa, sicer ne bomo imeli dovolj časa za eh, zadnjo kandidatko. Res vas bomo natančno spremljali, videli boste tudi umito časa tu na ekranu, imate tudi na voljo tolmačenje. Prosim, da ne govorite prehitro, ker vas tolmačijo. Sedaj pa prosim, kolega Boner dobite besedo za vašo predstavitev. Sedem minut imate na voljo. Prosim in dobrodošli. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci. Dovolite mi, da omenim misel. En izmed nekdanjih eh, predsednikov ruskega parlamenta Klaus Hinš je pred 23 leti prvič omenil idejo, da bi imeli evropskega toživca. Danes sem pred vami, gospe in gospodje, in imam dvojne izkušnje. Po eni strani imam izkušnje z delom evropskega toživca, sem pa tudi sodnik. Deloval sem kot sodnik in več kot 20 let imam izkušen na evropski ravni in to so operativne izkušnje, ampak Imam tudi veliko izkušenj z gradnjo evropske ideje, kajti dvakrat so me prosili, naj oblikujem ali naj sodelujem pri snovanju dveh zelo pomembnih instrumentov evropskega pravosodnega stolovanja. Sodeloval sem pri oblikovanju uradnikov za zvezo in pri oblikovanju Eurojusta, kjer sem bil tudi namestnik predstavnika Francije. Naj rečem, da sem eh, zelo proaktiven, prepričan evropejec. Veliko izkušenj imam na področju delovanja javnega ministerstva. 14 let sem delal na področju boja proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu v tem vrstnem redu. Na začetku smo imeli goljofije pri manjših plačilih, potem pa sem dobil še eh, drugo funkcijo veliko bolj težavno nalogo so mi dali. DDV, pranje denarja, organizirani kriminal, korupcija, tudi s tem sem se ukvarjal pri javnih sredstvih in tako naprej. Potem sem delal še deset let in še vedno delam na tem področju, ukvarjam se s tem, da sem vodja toživca, sem tožilec na regijski ravni in danes sem tu tudi kot generalni tožilec, ki je odgovoren za toživstvo na regionalni ravni. In te dvojne nacionalne in evropske izkušnje bi danes rad predstavil tu, ko se potegujem za to delovno mesto. Znam delati strokovnjaki, ki prihajajo iz pravosodnih krogov, iz različnih krogov, kajti to je okolje, ki je vedno poliglotsko okolje z različnimi kulturami res se bom trudil iskati sinergije. Sami toživci po Evropi. Imel bom solidarno ekipo, ki bo delala v mirnem vzdušju skupaj. Mislim, da bo tu najbolj pomembno, da bomo zagovili neodvisnost, objektivnost, spoštovanje temeljnih pravic in seveda tudi deontologijo. Ampak za to potrebujemo konsenze potrebujemo tudi diplomacijo. Gospe in gospodje, vedno pa potrebujemo tudi odločno držo, seveda, predvsem tu pri tej funkciji vodje toživstva. Gospe in gospodje, po mojem mnenju bo EBPO moral že od samega začetka reševati tri glavne izzive. EPO najprej potrebuje kredibilnost kot nov evropski organ ki se nahaja vmes med nacionalnimi organi, evropskimi organi in organi za preiskovanje in pregon. Glavne naloge evropskega javnega toživca so povezane s tem, da vodi EPPO, zato da bo ta urad imel več legitimnosti. To je predpogoj za doseganje kredibilnosti. Drugič, urad EPPO mora biti prepričljiv pripričati mora 22 držav udeleženk, da bodo stelovale z uradom, da bodo pošiljale zadeve, ki so v njihovi pristojnosti. Potem mora EBBO prepričati tudi šest drugih držav članic, ki še ne sodelujejo v uradu, zato da tudi te države pomagajo EBBO, ko je to pač potrebno. Tudi vse druge evropske agencije treba prepričati, tu imam zlasti v mislih Olaf, Eurojust in Europol. In glavna vez med vsemi štirimi, vključno z uradom EPPO, bo prav vzajemno zaupanje. No, ne smete pozabiti na to, da mora EBPO prinesti tudi nove evropske perspektive. Kajti vsi vemo, da so demokratični temelji omajani v različnih državah članicah Evropske unije. Učinkovito se moramo boriti proti različnim kaznivim dejanjem na področju PIFA. Potem se moramo boriti proti vsem drugim kaznivim dejanjem, vključno s korupcijo. EPO bo tu vsekakor novo orodje demokratičnega zaupanja. Ich bin eben ganz kurz. Na koncu še, gospe in gospodje, na koncu vam lahko povem, da sem v to dvorano prišel po mostičku, ki se imenuje Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nam je nekoč dejal, da je zgodovina sveta vsota tega, čemu bi se lahko izognili. Pri pripravi Evropskega javnega tožilca, bomo imeli velike izzive pred seboj. Ampak to predstavlja tudi veliko priložnost. Imeli bomo nov instrument za to, da zagotovimo še en element demokratičnega zaupanja več. In ne smemo pustiti, izpustiti te priložnosti iz rok. To smo dolžni svojim sodržavljanom. Hvala. Uh, Hvala, kolega Boner. Bomo začeli z vprašanji in gremo na člane. Začeli bomo z LS-om. Kolega Engel, minuta. <clears throat> Hvala, Klod. No, kolega Boner, imate isto ime kot moj nekdani direktor moje srednje šole in tu vidim takoj povezavo. Eh, ki se mi zdi zelo prisrčna. Ampak vseeno bi vam rad zastavil vprašanje. Vi ste pravkar omenili organizacije, ki so v sistemu, torej imamo države članice, ki so v sistemu in tiste, ki niso. Imamo tudi tiste, ki imajo dobre razloge za to, da niso v sistemu. Ne gre le za neke abstraktne ideje o nacionalni neodvisnosti, o no, neodvisnosti nacionalnega pravosodja, ampak zanima me, če boste prevzeli to funkcijo kako bo urad poskrbel za to, da bomo prepričali tiste, ki še niso uradu, da bodo na koncu pristopili in da bodo uporabljali to urode, zato da bi se izogibali negativnim kampanjam, ki jih vidimo recimo sedaj tudi v Romuniji, kjer napadajo romunsko kandidatko. Kako se bomo lahko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 ko se posega v finančne interese Evropske unije. To je prva naloga Evropskega toživstva. Sveda, imamo tu tudi druga kazniva dejanja, niso manj pomembna, korupcija, imamo organizirani kriminal, goljufijo in drugo, to so pomembne teme. Ampak vse te morajo biti povezane s finančnimi interesi. Finančni interesi so tu v ospredju, to je prvi cilj, kot bi rekel. In ko se bomo pokazali kot učinkoviti v boju proti tem kaznjivim dejanjem, ko bomo pokazali zgled tem šestim državam, bomo mogoče postopoma lahko z učenjem pokazali zgledom, da se stvari razvijajo. Glede drugega vidika pa bi rekel, da ja, da je to sveda situacija, In toživstvo se mora vprašati, kako je s tem, vode toživstva eh, se mora vprašati, kako je s tem in kakšne so tu smernice, vedno mora vode toživstva paziti na to, kar je zapisano v zakonodaju. Kaj ti zakonodaja določa pravni okvir, to moramo spoštovati, to je naša naloga, pokazati moramo, da lahko preko rabe zakonodaje vsega, delujemo kot neodvisna institucija. In potem bomo seveda spoštovali to neodvisnost, ker je to naša naloga. In potem se bo to razširilo na druge države. Vi ste pač eh, navedli eno državo, imamo tudi druge države. Hvala. Skupina socialistov, minuta. Kolegica Sipol. Hvala lepa, kolega Bonart glede na to, da imamo zelo različne pravosodne sisteme v državah članicah, lahko podrobneje obrazložite, kako vi izpolnjujete vse potrebne zahteve za to, da prevzamete to funkcijo, kot je to zapisano v 14. členu uredbe. In gre, tu gre bolj za specifično za ta vidik, da delujete neodvisno in imate dovolj potrebnih kvalifikacij za imenovanje na najviše mesto iz vaše države na tej tuživski funkciji. Hvala. To je vse. Hvala za to vprašanje. Dvoje, kar je glavno tu, se povezuje z neodvisnostjo in zahtevami. No, začel bi mogoče z zadnjim in rekel, da glede zahtev drži to, kar sem že povedal prej. Jaz sem bil že na vseh teh funkcijah. V Franciji, na vseh toživskih funkcijah sem že bil. Bil sem zelo mlad tožilec, potem sem bil višji tožilec, sedaj sem seveda na vrhu, ampak moral sem uporabljati vsa sredstva, ki so toživstvu Franciji na voljo, zato da sem izpolnjeval te naloge. In danes imamo to funkcijo generalnega toživca, ki je seveda na najvišji ravni in vsega, to je pač najvišja funkcija in jaz sem bil mlad tožilec in potem sem šel skozi to kariero do konca in sedaj bi pač lahko delal na tej funkciji, kajti navajen sem delal z drugimi organi in sedaj sem pač zelo izkušen tožilec, mislim, da res izpolnjujem vse zahteve, ki so navedene v uredbi o EPPO. Glede na odvisnost dela, pa nas včasih v Franciji sprašujejo o tem in pravijo, ja, francoski sistem je bil včasih eh, zelo hierarhičen. Torej, ministr za pravosodje je v preteklosti lahko celo dajal navodila generalnemu toživcu in drugim toživcu, glavnemu javnemu toživcu. To se je spremenilo, že šest let je drugače. Ministr za pravosodje ne more več izrekati navodil javnim tožilcem v posamičnih zadevah. To je velika sprememba v naši kulturi doma. Kulturi dela toživstva v Franciji in lahko vam zagotovim, to vidim tudi pri mladih toživcih doma, eh, ki razmišljajo s to novo miselnostjo. Hvala, žal mi je, ker se treba držati časa. Helga Stevens, ekara, minuta. Dank u wel, voorzitter. Uh, collega's, uh, meneer Bonner, u heeft in uw geschreven antwoord. Hvala lepa, kolegice in kolegi, gospod Bonner. V pisnih odgovorih ste govorili o tem, kako bi lahko sodelovali države, ki sodelujejo v EPPO in države, ki ne sodelujejo v tem uradu. Kako boste reševali čezmejna vprašanja v tem primeru. Tolmačenja ni bilo, morda lahko začnemo znova. No, Let's just start Should again, I please. Switch to English or No, no, keep just, just start again, please, just if you don't mind. Thank no. you. Lahko nadaljujete v nizozemščini. Izvolite še enkrat, torej. Torej, gospod Bonner. V pisnih odgovorih ste omenjali zapletene odnose med evropskim tožilstvom in tistimi državami, ki pri tem ne sodelujejo. Ali lahko poveste kaj več o tem? In kakšna sredstva bo javno tožilstvo imelo za to, da bo lahko izvalo čezmene primere z državami, ki ne sodelujejo v javnem tožilstvu? Morda obstajajo tudi politični razlogi za to, da države ne sodelujejo in morda bi lahko prišlo tudi do političnega pritiska. Hvala. Hvala, Helga. Se opravičujem za te tehnične motnje. Kolega Boner. Eh, ook eh, deze perspectief eh, gaan te <laughs> antwoorden. Stop showing off. Hvala. Malce dela za tolmače. No to je zdaj prišlo čisto spontano. Imamo del zakonodaje, ki predvideva, da tiste države, ki ne sodelujejo v radu, morajo spoštovati druge države. Pač to je načelo iskrenosti v sodelovanju in posledično imamo napotene nacionalne tožilce, ki delujejo v toživstvu doma in ti toživci lahko seveda pošljajo navodila o pravosodnem sodelovanju, bodi si, da gre za preiskave ali druge evropske naloge na celotnem evropskem ozemlju, torej tudi v tistih državah, ki ne sodelujejo v tem okrepljenem sodelovanju, torej niso uradu. Ampak stvari se nekoliko bolj zapletejo, ko komisija mora preučiti tudi to, če moramo imeti nek dopolnilni instrument, ki ne bi ga povezali z delom evropskega tuživca. Državi, ki ne sodeluje v rado. Mislim, da je to še vedno odprto vprašanje. Tu gre seveda za zelo pomembna, težavna, pravosodna vprašanja. Ne vem, če so težavna, so pomembna. In če bom seveda imenovan na to funkcijo, bo to ene zmed mojih prvih prioritet. Poskrbeti za to, da bo lahko evropsko toživstvo delovalo in sodelovalo s vsemi državami članci. Ne spomnim, da je tudi Eurojust instrument, ki omogoča preseganje teh težav, kajti Eurojust še vedno zajema 28 držav članic Evropske unije. Danes jih je še vedno 28. Um, Sedaj pa Eva Žoli. Zeleni. Se pravčujem, Eva.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 vprašanje glede odnosa med Evropskim toživstvom in pa novimi državami članicami, ki trenutno niso uh, udeležene v toživstvu. Torej, kako bo naprimer z nacionalnimi pristojnimi za Eurojust in kako razmišljate o uporabi vsega tega? Trenutno imamo države neudeleženke in seveda ne želimo, da oni poznaj ovirajo to delo toživstva ampak jim je treba omogočiti, da se more biti poznaje pridružijo toživstvu, če želijo. Pa še nekaj. Pri pripravi te uredbe se je večkrat pojavilo vprašanje, češ, da eh, bodo prevladali nacionalni interesi pri delegiranih toživcih, da ne bo zadosti evropskih interesov upoštevanih. Kaj mislite o tem in kaj bi storili za to, da bo toživstvo delovalo čim bolj samostojno in če se da tudi bolj evropsko? Madame la députée, oui, je... Gospod poslanka, ja, hvala. Glede Eurojusta, ehm, seveda bo to zelo pomembna funkcija, kajti tukaj bo šlo za jasno sodelovanje med Eurojustom in pa EPOM. Danes vemo, da Eurojust pokriva celotno Evropsko unijo in še več kot to kajti EUROJU ste podpisal dogovor o sodelovanju z drugimi državami, torej zelo široko sodelujejo, kajti imamo naprimer tudi Norvežane, Švicari, Američane in pa druge tipe sodelovanja. Imamo, to pomeni, da lahko um, razširimo delo EUROJUST, ampak seveda EUROJUST je seveda ločen od EPA. Um, Obene bo tudi treba zgraditi čim bolj tesne odnose s temi um, posamezniki, tako da bi lahko zaključili s sodelovanjem in da bi vzpostavili kanale za komunikacijo, tako da ne bo podvajna dela, ampak da bo vse gladko potekalo. Uh, skratka, upam, da bo šlo vse normalno naprej. Um, tudi Eurojust se da že dobro dela. Naprimer, ko se sestanejo koordinatorji ali pa ko uh, imajo skupne preiskovalne uh, enote. Uh, potem pa še um, nacionalni tožilci in pa evropski delegirani tožilci. Veliko krat mislim na to, glede na uredbo, je mogoče imeti evropskega delegiranega tožilca za dvojno vlogo in pa um, tudi delegiranega tožilca, ki je namenjen samo za delo na evropskem tožilstvu. Torej, oboje je možno, pa je treba poiskati pravno teže. Mislim, da tukaj moramo se pogovarjati z državami, ki želijo to dvojno vlogo. Kajti ravno tukaj mislim, da se lahko pojavijo določene težave eh, pri izvajanju in seveda glavni tožilec skrbi za to. Thank you and now Eva Jolie, please. My apologies for earlier. For the Greens. Monsieur le Président. Eva Jolie sedaj. Um, gospod, rada bi vedela, kaj si mislite o razširitvi pristojnosti Evropskega toživstva? Naprimer, če bi to rešili še na terorizem ali pa tudi na okoljski kriminal. In še nekaj. Če boste vi odgovorni torej za to toživstvo, uh, eh, bi rekla, da sedaj eh, po zadevi Benala, številni po Evropi, tudi v Franciji, razmišljajo na naslednji način. Ali ste morda razmišljali o tem, da bi začeli za preiskavami v svojem razsorju tudi glede na podlagi panamskih dokumentov, naprimer, ali pa, ko gre za pranje denarja, kajti tukaj je veliko bank, eh, ki se delajo pred tem pranjem denarja. Ali se vam zdi, da bi to lahko spadlo pod vaše pristojnosti? Hvala glede razširitve pristojnosti. Seveda je to pomeno vprašanje za vse. In že v genih Evropskega toživstva um, bi rekli takole, da ko bo letalo začelo leteti, ko bomo prišli na neko normalno višino letenja, potem se treba naprej razvijati in potem tudi pridobivati druge pristojnosti. Uh, to je ono tudi, uh, kot je zapisano v členu 86 Lizbonske pogodbe. To je v same strukturi Evropskega tožilstva. Ampak vseeno moramo biti previdni, kot pravijo angliži, korak za korakom, step by step. Moramo ohraniti določeno višino, ampak najprej je treba zagnati motor, potem je treba videti, kako se lahko odzijamo in na kakšni višini smo lahko. In potem, ko bomo konsolidirali um, neko višino, potem lahko gremo naprej. In potem lahko razmišljamo o vsem tem. Terorizem morda je ena možnost, eh, potem okoljski kriminal. Um, ehm, Sveda obstaja kriminal na tem področju in tudi to je lahko potem eh, področje delovanja, kot piše v besedilu. Um, ehm, kakršni koli um, ehm, resni kriminal na čezmeni osnovi, torej ko gre za resnejša kazniva dejanja. Uh, Gospod poslanka, ne izključujem ničesar, vse možno. Potem pa vaše drugo vprašanje glede neodvisnosti in pa glede panamskih dokumentov. V našem resorju smo pogledali vse možnosti, kajti tukaj ne bi našteval čisto vseh zadev, kajti nekateri so še v teku. In sedaj eh, splošni tožilec, eh, ne pa toliko ministrstva za pravosodje, preverja, delo drugih toživcev, ki so pod eh, okriljem tega glavnega toživca. In mi še vedno delamo na tem. In mislim, da to je eh, torej, odgovornost nekega glavnega toživca, ki skrbi za vse druge. Roberto Mezzola za Elas, oziroma ne. Barbara Spinelli. Zaguje, prosim. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik doktor Boner, nobenega dvoma nimam v zvezi z neodvisnostjo Evropskega tožilstva. Imam pa določene pomisleke glede neodvisnosti tožilstva v nekaterih državah. Dvomim v to pozitivno oceno, ki ste jo podali glede domnevne neodvisnosti pravosodja in tožilstva v Franciji. Zanima me, kateri so konkretni instrumenti, ki jih imate na voljo, zato da bi lahko okrepili šipko neodvisnost oziroma kako se boste lotili tistih držav, kjer je neodvisnost pravosodja šipka. Ne zadoščajo besede, kot so potrebno bo malo pritisniti, dajati bo treba zgled, oblikovati bo treba pozitivno vzdušje, biti moramo poligloti. To ne zadošča. Tudi ni dovolj, da omenjate diplomacijo. Namreč od evropskega tožilca ne pričakujem niti en gram diplomatskosti. Hvala. Sì, grazie per la questione. Hvala za vprašanje. Gospa poslanka, mislim, da seveda evropski tožilec bo moral biti zelo diplomatski. Uh, govorili ste o neodvisnosti. Neodvisnost uh, um, ni nekaj, kar se kar tako um, odloči. Glede neodvisnosti francoskega toživstva. Moram reči, da se je način razmišljanja spremenil. Um, že šest let eh, zadnjih se vse skozi spremenja. Um, to vidim čisto od eh, znotraj teh struktur. Če vam povem osebno mnenje, če bi lahko torej vodil evropsko toživstvo, potem. Uh, sedaj bom star 58 let in um, bom imel torej 7 let mandat in potem bom star um, 65 let in mislim, da od francoskih organov nima kaj več pričakovati. Torej, če bi bil evropski tožilec, bi bil popolnoma neodvisen, to lahko zagotovim. Potem pa še instrumenti. In pravi, da ste to izpostavili. To bi pripadalo glavnemu tožilcu. Ta bi potem vse skozi preverjal uh, eh, prejusko, preko Evropskega tožilstva, preko ostalega senata, kako Eh, delegirani tožilci delajo. Torej, ti so nekakšen stalni termometer na nacionalni ravni. Potem bi torej, glavni tožilec spremljal, kako ti delegirani tožilci delujejo. In če je prišlo do odklona, ko gre za neodvisnost, potem bi ta glavni tožilec, torej vodja, um, lahko ukrepal. Že pri Eurostu sem videl podobne ukrepe. Naprimer, ko neka država napačno deluje oziroma ne sodeluje zelo, zelo se dobro, potem, eh, kot piše v letnem poročilu Eurojusta, se to izpostavi in to tudi potem prenese določene posledice. Torej, če bi bil imenovan za glavno doživljca, potem um, bi kot odgovorni torej gotovo govoril o teh um, zadevah in bi tudi upošteval um, nacionalno pravo. Uh, Metula Ilasa. Hvala. Bi lahko še nekaj dodali glede svojih izkušenj na področju zelo odmevnih primerov. Naprimer, nekatere zadeve so bile zelo odmevne v javnosti, eh, v medijih. Eh, EPA se bo morala ukvarjati z nekaterimi zelo odmevnimi primeri. Naprimer, v Evropi smo videli, da eh, nacionalni organi odkrivljena preiskovanja ne želijo ukrepati ali ne želijo sploh preiskovati, kaj šele pre, sodno preganjati nekaterih eh, kaznjivih dejanj. Kaj boste torej storili pri državah, ki ne želijo sodelovati? In bi lahko navedli nekaj primerov, uh, eh, naprimer, ko kriminalne združbe načrtno želijo goljufati proračun Evropske unije in kako bi lahko torej ukrepali v takšnih primerih goljufi. Hvala, glede medijev najprej. Eh, tukaj sem um, si že kar precej izkušen nabral, ko sem bil glavni doživec, ko sem moral naprimer pregarjati nekega uglednega visokega službenca uh, eh, in ko sem moral z njim delati vsak teden in to v naši prefekturi, torej v mestu in pa regiji. In ko je bil ta uslužbenec del javne uprave, um, se ga moral torej preganjati zaradi zlorabe javnih sredstev. In vse skupaj je hitro potekalo, ne z moje strani, ampak uh, sindikati so to hitro posedovali naprej medijem. In potem sem moral vse skozi voditi preiskav naprej. Torej, vedno pa sem moral ostati nepristranski um, tožilec. Vedno sem moral biti objektiven in poiskati dokazno gradivo na obeh straneh, torej proti um, in, in pa v njen prid. In pri tem se mora sodelovati z mediji um, in pa tudi z drugimi akterji pri preiskavi. Potem pa pravite države, ki ne bi sodelovali z EPOM. No, e in pa kolegi bi morali tukaj ukrepati, kajti potem bi morali pokazati našo neodvisnost in pa to, da evropski glavni tožilec dejansko je glavni akter. In to pomeni naslednje. Če se pojavijo težave, potem mi kot eh, tožilci ali pa kot glavni tožilec eh, smo odgovorni pred parlamentom, tudi svetom. In to bo tudi zelo pomembno vprašanje v prihodnosti. Mislim, da moramo to poštivati. Eh, to ste ustrezno spostavili. Sedaj pa je imel Pavel za socialiste demokrate. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, če boste imenovani, ne bomo imeli dobenih težav z jezikom. Execution service is regulated differently across states in which torej, sistemi so različni. European delegated prosecutors in detecting and investigating PIF offenses at national level in equal. Kaj uh, bi lahko naredili za um, to, da bi enakopravno obravnavali vse primere in kako bi zagotovili tudi to, da bi na vseh ravneh EPA eh, e spoštovali ustrezne člene pogodbe. In še drugo vprašanje, bom potem imel poznaje uh, eh, še enkrat. Tukaj v različnih državah se lahko zbira informacije od različnih akterjev po državah članicah in državah, ali bi tudi ti nacionalni akteri lahko vključili v svoje preiskave EPA? Sans tout d'abord du travail du procureur européen délégué, c'est vrai que ce sera une. Torej, um, to, kar so menili, bi bila ena izmed glavnih točk um, Evropskega javnega tožilstva. In še enkrat ne pravim, um, Evropski delegirani tožilec bi torej bil uh, pristojen za sodelovanje z nacionalnim tožilstvom posameče države. Zato bi za evropskega toživca, pa tudi za države članice, bilo zelo pomembno, da bi bil evropski delegirani toživec dejansko na nekem strateškem mestu, ki bi potem lahko zbiral vse te informacije in potem tudi posredoval najbolj pomembne dosje naprej, ko gre za golofijo. In potem bi se s tem poznaj začelo okvarjati evropsko toživstvo. Ampak to ne bi bilo še zadosti, če bi imeli samo tri ali pa dva delegirane težavca, potem um, bi se lahko zgodilo, da bi bili ti delegirani težavci v stiku tudi z drugimi um, toživstvi zadevnih držav. Sploh, če bi šlo za večje območje. Zato bi morali torej čim bolje zbirati te informacije. Ne želimo, naprimer, da um, se ne ukrepa. Včasih kdo reče, um, to je zelo odmevna zadeva, ampak uh, se ne ukrepa, tega si gotovo ne želimo, to moramo preprečiti. Ampak zato potrebujemo strateški pristop. Že od samega začetka moramo ukrepati čim bolj učinkovito in smotrno. Potem pa še vaše drugo vprašanje, zanimivo, zakaj, ker sedaj, kot pravim angliščini, um, se zbirajo te informacije in povečevanje podatki. In tajne službe niso ravno privilegirani akter za sodelovanje z EPOM. Sam sem eh, francoski toživec in seveda želim sodelovati z tistimi, ki mi ponudijo dokazno krativo, ki ga lahko porabimo na sodišču in kot evropski toživec bi počel isto kot nacionalni ravni. Monika Makovej, please. Monika Makovej, ekr. Mulțumesc. Uh, prima întrebare. Hvala. Najprej prvo vprašanje. Ali mislite, da je vloga glavnega toživca in pa vloga koordinatorja ali pa recimo diplomatskega koordinatorja med državami članicami ali pa kaj drugega, naprimer vloga nekoga, ki dejansko dela na vseh teh konkretnih zadevah? zadevah eh, in pa goljofijah, naprimer. Potem pa še eno vprašanje. Kakšna kazniva dejanja spadajo pod pristojnost EPA? Eh, e bi lahko navedli nekaj primerov? Poleg goljofij ehm, zoper eh, evropska sredstva. Bi lahko navedli še kakšne druge primere? Kakšna kazniva dejanja bi lahko vključili v te pristojnosti? Moltumesk. Madame la députée, je vous réponds. Hvala lepa. Bom odgovoril na ti vprašanje, gospa poslanka, vodja Evropskega toživstva. Sveda mora igrati to dvojno vlogo. Eh, kot prvo mora koordinirati in sveda tudi mora biti diplomatsko zaveščen, ampak to še ne vse. Mora poznati svoje področje delovanja ko bodo toživci v kolegiju govorili o pravi denarja ali pa o glofijah na čeznacionalni ravni, potem je treba poznati mehanizme. Treba vedeti, pod kakšne pogoji se lahko gotovi določena kaznjiva dejanja. Torej, Evropski toživec je kot prvo sodnik, je tehnični strokovnjak eh, kot sodnik in prav zato eh, sem danes eh, kandidat kot strokovnjak. Ampak seveda, poleg tega pa uredba za EPO, glavnemu tožilcu tudi omogoča to, da torej vzpostavi ta odličen instrument EPO in kar to potem pomeni, da sodeluje tudi z drugimi institucijami, tudi z državami članicami kot prvo, um, z državami udeleženkami ali pa ne. Torej, ne bi rekel, da je to dvojna, ampak celo večkratna vloga, več uh, funkcij ima ta tožilec. In prav zato mislim, da seveda, ja, treba je biti tehnični strokovnjak, to je nujno, ampak ni to vse, to ni zadosti. Potem pa še seznam kaznivih dejanj, ko govorimo o teh um, kaznivih dejanjih PIF, pogosto mislimo naprimer na davčni vrteljak ali pa pod, uh, goljofi na področju DDV, ampak seveda to je eno. Potem pa imamo še druge možnosti iz um, EPA, da imamo seznam. Ampak v glavnem se omenja direktiva PIF in v direktivi PIF so našteta ta različna kaznjiva dejanja. In to potem vključuje marsikaj, pranje denarja, golofije, zloraba javnega denarja in podobno. Vse to je lahko predmet delovanja um, in proti temu se lahko ukrepa tudi na tem področju. Sedaj pa Iles Radev.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 Veliko izkušenj ste si nabrali v okviru francoskega javnega tožilstva in tudi na evropski ravni ste si nabrali veliko izkušenj, ko je bil ustanovljen Eurojust. Ah, no, nekaj časa bo to očitno trajalo, imamo težave s tlačem. Gospod Radev, še tretjič se pročujemo ampak prosim, da še enkrat začnete. Torej, boste imeli več časa. Uh, moja bogača ni tako zelo dobra. Ja, res smo razočarani. Res. Vi na istino usaznavate predizvikat. Veliko izkušenj smo si že nabrali in eh, seznanjeni ste tudi z uh, izzivi, s katerimi se bo soočalo Evropsko javno toživstvo. V svojih odgovorih na naša vprašanja govorite o tem, da je treba zagotoviti ravnoteže, o tem, da je treba uravnotežiti pooblastila senatov in um, v tem kontekstu izpostavljate konsens, tako da bi vas prosil, da še nekoliko podrobneje obrazložite, kako gledate na dialog in na sodelovanje med uh, Evropskim javnim toživstvom ljudstvom in nad delegiranimi toživci. Kako lahko zagotovimo dobro sodelovanje, zato da bo prišlo do dobrih rezultatov na podlagi preiskav? Prav tako govorite o tem, da bi bile te zbornice oziroma senati specializirani geografsko ali tematsko ali kako drugače. Poleg tega me zanima, kako boste približili Evropsko javno toživstvo evropskim državljanom, kako boste vaš urad povezali z državljani. Hvala. Blagodarja. <laughs> That's the only one. uh... <laughs> Blagodarja, to je vse, kar znam. Gospod poslanec, vprašanje delovanja stalnega senata je pomembno, to sem že predstavil v pisnih odgovorih in to bo občutljivo vprašanje. Že od samega začetka moramo to nekako urediti. Zakaj? V sami strukturi delovanja javnega toživstva velja, da bodo stalni senati bistvo celotnega delovanja. Tam uh, bodo stvari operativno delovale in pa se spremljale. Potem mora pa vodja toživstva to spremljati. Ali je porazdelitev bremena ustrezna med različnimi senati. Potem pa treba tudi natančno opredeliti strukture delovanja in treba upoštevati tudi specializirano strokovno znanje posameznikov. Sveda tu je odgovornost glavnega toživstva in pa glavnega toživca, kaj ti tukaj treba ustrezno sodelovati z delegiranimi toživci, ti bodo potem v posameznih državah lahko uh, izpostavili glavne informacije in potem tudi odredili preiskave in pa naloge za naprej. Um, in pa tudi za delo stanega senata. Uh, težko bo seveda poskati ravnoteže. To je zelo bistveno, kajti kot piše v uredbi, delo bo porazdeljeno um, na ključno, at random, torej ad hoc, um, po naključju bo to razdeljeno. In potem bo treba stvari tudi popravljati z specialističnim delovanjem, morda bo treba več razmišljati tudi geografsko ali pa funkcionalno. To so dve možnosti, ampak to so sedaj prvi koraki pred nami. Uh, in potem bomo videli, kako naprej. Je pa treba poštevati več eh, možnosti, ampak mislim, da ni nič uklesano kamen zaenkrat. Um, um, Zdaj pa še Dietmar Koster iz SND za Libe. Yeah, ja, and, uh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, tukaj sem, hvala lepa za predstavitev. Uh, Ja, so vas kar osvetlili tam. Odlično. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev, gospod Brne. Ima naslednje vprašanje. Ali ste se kdaj ukvarjali z kompleksnimi čeznacionalnimi preiskavami, sploh v um, nadnacionalnem organu, kjer bi dejansko delo zahtevalo usklavanje? in pa bi morali tudi razreševati različne konflikte med različnimi nacionalnimi tožilskimi uradi. Kaj, potem naprej, kaj se vam zdi dodana vrednost EPA in kako bi lahko to dodano vrednost eh, dokazali državam, ki trenutno niso vključene v EPO? Kako bi jih lahko spodbudili k temu, da tudi te druge države se vključijo v strukturo poznaje? In še nekaj imate kakšne izkušnje na področju pranja denarja? Ma réponse sera la suivante. Ja, naslednji odgovor. Najprej glede usklajevanja in pa pogajanja pri čeznacionalnih zadevah. Tukaj bi kar navedel nekaj primerov. Uh, ko sem deloval v Eurojustu, tam sem imel res veliko časa, da sem lahko uh, predsedoval sestankom za koordinacijo. Glede pranja denarja. To je bil čezmejni kriminal in tam je bilo vključenih pet držav, ne držav članic, ampak pet držav. Tudi Švica je bila vključena, ki ni v EU, ampak je bila tam. In, in potem smo vključili Eurojust v to delovanje, um, tudi Švico. In takrat smo potem v dnevu torej, več stvari odločili. Odredili smo preiskave v desetih bančnih institucijah v enem dnevu. In belgijski preiskovalni sodnik je potem prišel tja na srečanje in potem smo rekli, kdaj bi lahko torej začeli s temi preiskavami. Treba je bilo zaseči um, to premoženje um, več akterjem naenkrat. Na In na tem koordinacijskem sestanku smo določili rok za delovanje, potem je bila sprejeta odločitev in pokrepi in v petih državah, tudi v Švici, um, so potem um, začeli s temi preiskami naenkrat. Šlo je za okoli 10 uh, milijonov um, evrov in v bistvu uh, več kot 80 odstotkov vsega tega premoženja je bilo dejansko zasešenega. In ravno tukaj smo sodelovali in tu bi bila tudi dodana vrednost EPA. Eh, torej, tako bi lahko storili več kot pa samo nacionalni tožilci. In ravno z EPOM bi lahko pokazali drugim takšno dano vrednost eh, pri takšnih primerjih kot je ta. Die Haushaltskontrolle macht weiter. Es macht wirklich Freude, Ihnen zuzuhören. Hvala, kon bo sedaj nadaljeval in um, francozi se vedno med seboj dobro, razumi, dobro razumete. Uh, Tako da, glede Olefa, glede sodelovanja, kakšno je po vašem mnenju um, mesto, ki ga gre pripisati Olefu, ko gre za upravne preiskave? Ker to je dokaj nenavadno področje. V številnih državah članicah imamo težave pri obravnavi zadev, ki jih preizkuje Olaf. Tako da, kakšen je vaš pogled na to, kakšna bo prihodnja? vloga Olafa, tako da mi lahko kot poročevalki za ta dosej m, mm, podate tudi kakšno zamisel. Hvala. Najlepša hvala, hvala za vprašanje. Kar se, kar se tiče upravnih preiskav, je to ločeno vprašanje. To je ločeno vprašanje tudi za Evropsko javno toživstvo. Evropsko javno toživstvo izvaja pravosodne preiskave. In um, najpomembnejše vprašanje v tem kontekstu se nanaša na sodelovanje med EPOM eh, e in OLAFom. Kako lahko sodelujeta ta dva organa na upravni ravni, ko gre za upravne preiskave in kako lahko sodelujeta iz pravosodnega vidika. Tudi tu je treba doseči napredek, kot sem dejal. To je eden izmed večjih izzivov. Tega izziva se bo treba lotiti in začeti pri pravilih. Kolikor vem, je trenutna uredba o OLAFu je predmet ponovne preučitve. Vem, da se zadeve spreminjajo in sprejemajo nove odločitve glede tega, kako v prihodnje vse skupaj eh, izboljšati, kako lahko zagotoviti večjo dodano vrednost Olafa v tem kontekstu. Upravne preiskave so nujno potrebne tudi v primerih, ko je treba ponovno pridobiti sredstva, kajti Olaf to lahko stori. Glavna prednost Olafa je, da je že seznanjen z vsemi zadevami, z vsemi primeri, čeprav EJT na primer z njimi še ni. In mislim, da v prihodnje, ko gre za interoperabilnost, eh, da je to tisto, kar je treba okrepiti z vidika sodelovanja. Tako da bo EJT lahko vedno pridobil informacije na podlagi preiskav Olafa, tako da bi pridobili dodat, to dodatno vrednost, zato da lahko uporabimo dodatne informacije Olafa, zato da se zadeva na koncu predloži v obravnavo sodišču. In zato gre, zato gre za sprožitev sodnega postopka pred sodiščem, za sprejetje odročitve. In to so tiste elementi, ko bomo sodelovali z Olafom. Kolega Pirinski. Eh, Clearly, uh... Najlepša hvala. Gospod Boner, kot ste dejali, je jasno, da imate veliko izkušenj na področju kazenskega in pravosodnega sodelovanja med organi znotraj Evropske unije. Zanima me pa, kako je z vašimi diplomatskimi veščinami pri združevanju teh raznolikih elementov Ko ste govorili o svoji vlogi kot um, o vlogi Evropskega javnega toživca, ste govorili tudi o tehničnem znanju, o tehnikalijah. Kako, bi, kako menite, da bo to prispevalo k temu, da boste dejali, delovali bolj um, pogumno? ne toliko diplomatsko, oziroma želi, zanima me, ali ste želni, ker vi tako rekoč, ko gre za preiskovanje zadev. Kako boste za, zagotovili, da boste postopali tako, da bomo dosegli kaj več, ne, ne samo prek agresije? Hvala. Poslanec, tužilec ne, ne sme biti agresiven, ampak odločen to pa že. In vem, diplomacija ima svoje meje to, da si diplomat, pomeni, da moraš zbrati različne informacije in potem tudi, tudi preveriti, kakšna je ta situacija, tudi z uh, občutkom. Ampak to je um, eno, ampak ima tudi svoje meje. In ko naprimer se soočim z neko zadevo, kjer je treba ukrepati, ukrepam, spremem odločitev. Kot sem bil prej, torej tožilec v Franciji sem imel veliko bližnjih pomočnikov in sem z njimi pogosto sodeloval, sploh pri težkih odločitvah. Potem bi kdo rekel, ne, ne, se skriva za asistenti ali pa drugimi, ki mu pomagajo. Ne, ne, ne, um, če torej, več glav, več ve. In mislim, da na koncu še vedno samo odločam, ampak je treba poštevati različne informacije. In gotovo ne bom um, nikogar namočil, torej um, gotovo sam prevzel odgovornost in uh, to je pomembno. In vodja toživstva je seveda neodvisen akter in mora sprejemati odločitve, neodvisno. In kaj piše v besedilu, kaj piše v kazenskem zakoniku država članic, uh, Um, tam se odloča, ali je kaznivo dejanje bilo narejeno ali ne, potem ali imamo kakšno, kakšne dokaze proti um, posameznikom ali ne, in potem gremo naprej. In kot rečeno, že 32 let sem tožilec, eh, prej mlajši tožilec, zdaj pa tudi glavni tožilec v Franciji in nikakor ne želim nikakor še kot klonov. In tudi ne želim prenašati odgovornosti na druge, sem prevzem odgovornosti. Frau Kollegin Makovej, bitte. Kollegin Makovej. <clears throat> Mulțumesc. Um. Najlepša hvala. Če pogledamo poročilo OLAF-a za leto 2017, ugotovimo, da ko je šlo za preiskave goljofi povezanih z evropskimi sredstvi, da med eh, temi primeri najdemo tudi enajst romunskih primerov in približno ducat eh, v Grčiji, Bolgariji in Romuniji, pa tudi nekaj primerov smo zabeležili v večjih državah, v Franciji, Nemčiji in nekaterih drugih. Tako da, glede na ta kontekst, me zanima, kako je z pogostostjo goljufij glede e, porabe evropskih sredstev in e, z goljofijami na področju DDV. Zdi se, da je pogostost takšnih pojavov veliko večja v državah vzhodne Evrope. Vse na podlagi poročila Olafa se zdi tako. Zanima me, kakšne izkušnje imate vi na področju boja proti gospodarskemu kriminalu, ki zaobjema tudi politično sfero? Gre za kriminal, ki se ga izvaja v nekaterih eh, državah. Tu govorim predvsem o Romuniji in Bulgariji, o državah, ki prej niso sodelovali pri Eurojustu. Ehm, med letoma 2004 in 2007 sem bil na Eurojustu in sem videl, kako Eh, sta prihajali EU, Romunija in Bolgarija. In torej, prej smo delali tudi brez Romunije in Bolgarije. Eh, Sveda je tukaj količinski vidik eh, tega poročila iz leta 2017. Tam imamo določene zadeve in imamo številke, ampak to še ni izčrpna dokončna slika. Ne želim tega reči glede vaših držav, ampak To velja tudi za starejše države, in e sam sem iz eh, države, ki je že dlje časa v Evropski uniji. In lahko rečem, da kot eh, glavni tožilec na EPU ne bi sodil takšnih držav na podlagi števila primerov, ki bi bilo treba obravnavati. Ampak, gledajte, tukaj nismo zato, da bi na koga kazali s prstom. Sveda, jasno je, da v starejših državah EU tudi v moji državi, obstaja veliko zadev, ki jih je treba preiskovati. In če naletim na zadevo s korupcijo, naprimer v Burgonijo, tam je to lepa država, ima tudi dobro vino. In potem so se izkazale nekatere golfije, eh, naprimer z Burgonijonom. In eh, če se izkaže, naprimer, da so bila sredstva porazdeljena nekim akterjem. Potem, ko sem to izpostavil, je marsikdo spadal v stola, češ korupcija v Franciji sploh ne obstaja, to obstaja samo v drugih državah. Ne, ne, ni tako. Sam moram reči, da zelo skrbno gledam, kaj se dogaja povsod. In moram reči, da um, seveda nimam takšnih izkušenj kot nekateri drugi kandidati. Sam sem se ukvarjal z odročnim delom toživstva, Ampak imam pa kar nekaj izkušenj, ki pa mi zelo pomagajo in sem se tudi marsičesa marši naučil. Hvala. Kolegica Intfeld. Hvala, predsednica. Mislim, da nihče ne dvomi, gospod eh, Boner, v to, da ste izvrsten kandidat, ampak uh, zastavila bi podobno vprašanje kot kolega iz SND. Ali, ste, ali imate v sebi dovolj pitbula, da bi upravili svoje delo dobro? Kajti tule ne gre samo za m, mm, preiskovanje računov, tu gre za prave kriminalce, ki so pripravili, pripravljeni celo ubijati, kot smo videli v nekaterih državah v zadnjem letu in pol. In vlade ne bodo nujno vaši zavezniki, kajti vlade bodo tiste, ki jih boste v končni fazi morda morali preizkotovati in tu se bodo zadeve zataknile. Tako da gre tu za čisto drugačno igro. In glede na to bi zastavila še drugi del svojega vprašanja. Ali se boste zanašali samo na dokaze, ki jih bodo ponudile vlade, ali boste upoštevali tudi dokaze iz drugih virov? Hvala. Oui, effectivement. La question de la, de la... Voilà. Ja, seveda odločnost doživca je zelo pomembna, sploh, ko je treba delovati proti državam članicam. Imate prav, gospod poslanka. No, ampak eh, vseeno, kot pravite, pitbull, um, ne vem, če lahko toživca označimo kot takega, vidim, kaj mislite reči. No, um, seveda, ta žival ima odločno moč, odločnost in moč, eh, odločnost je potem, da se napade zlo. In kot eh, tožilec sem to že večkrat počel, torej, ko smo naprimer preganjali določene kaznjiva dejanja, um, se seveda um, ehm, stopna zla ali pa nevarnosti razlikuje. In ravno vodja toživstva mora biti najbolj odločen. Uh, in delati tudi zelo neodvisno. No, ko pa se bo treba odločati med nekaterimi um, stranmi, potem pa bo treba uh, poiskati zaveznike. In zaveznike tudi v demokratičnih strukturah. In to uh, ste tudi vi, gospod in gospode poslanci. Uh, in mi kot eh, toživci, a pa sam kot glavni toživec, sem odgovoren pred vami. Vi pa ste predstavniki evropskih državljanov in tudi vi ste tukaj zato, da pomagate delu vode EPA, ko bi vam um, vodja dejal, gledajte, s tem in tem se soočamo. Potem pa mora biti tudi pogumni kot posameznik. Vedno sem bil v več kot 30 letih eh, karjere, se nikogar nisem bal in tukaj sem. Um, tužilec z neoporečno kariero, imam integriteto in se ne bojim um, niti zase. Um, in moram reči, da sem zelo odločna oseba in vedno sem tako tudi ukrepal. Hvala. Hvala, kolega Javor. Sharon, thank you. Najlepša hvala, predsednica, in najlepša hvala gospodu Bonertu, da je danes z nami. Ope, omenili ste v uvodoma, da bi javno toživstvo moralo pripričati tiste države članice, ki se niso pridružile k temu instrumentu, da v končni fazi se. Tako da veliko sreče. In ne pozabite, da je javno toživstvo mađarske dejalo, da se ne želi pridružiti temu instrumentu zaradi slabe kakovosti evropskega javnega toživstva. Tako da mislim, da boste imeli pri pripričevanju kar to do nalogo. Uh, Moje vprašanje se nanaša na politični pritisk. Vi osebno lahko izkusite pritisk um, nacionalnih vlad in tudi vaše ekipe, vaši preiskovalci v državah članicah bodo lahko podvrženi zelo otepljivemu političnemu pritisku. Tako da me zanima, kako nameravate zaščititi svojo ekipo, lastne ljudi. Poleg tega me zanimajo vaše izkušnje, če dovolite, glede sistemske korupcije, glede sistemske napačne porabe sredstev Evropske unije, kar se dogaja v nekaterih državah članicah. Imate kakšne izkušnje s tem in kakšni so vaši načrti pri soočanju s to problematiko? Gospod poslanec, glede vašega prvega vprašanja, bi rekel, da je moč Evropskega tožilstva v tem, da deluje kot zgled. Nisem pa prepričan, da je vloga Evropskega tožilstva ta, da vodi politiko do držav, ki ne sodelujajo. Mislim, da ni vodja Evropskega tožilstva tisti, ki bi posamične države prepričeval v to, da naj se pridružijo okrepljenemu sodelovanju sam na stvari gledam drugače. Zdi se mi, da obstajajo drugi forumi, druge institucije, kjer se lahko o tem pogovarjamo. Sem pa pri Eurojustu bil priča podobni zgodbi. Na začetku smo bili deležni zelo kritičnih, skeptičnih pogledov strani kolegov, držav članic, strani različnih institucij, ki so govorili, kaj pa je zdaj ta stvor, le kaj bo iz tega nastalo. Ampak postopoma smo prav s tem, ko smo dajali zgled, tudi pokazali, da imamo zmogljivost, da vzletimo in da prinesemo dodano vrednost. In ravno to dajanje zgleda je tisto, ki bo pritegnilo tudi tiste članice, ki trenutno niso vključene v EPO. Morajo pa seveda naše politiki države prepričevati v to, da se pridružijo tožilstvu. Glede članov tožilstva, seveda je vsak posameznik odgovoren. Je pa res, da je glavni tožilec tisti, ki mora skrbeti za to, da bodo evropski tožilci in tudi delegirani evropski tožilci dejansko zaščiteni pred pritiskom. Zato je treba vzpostaviti tesen oseben dialog z vodjo tožilstva, z evropskimi tožilci, ki bodo v tej prvi štafetni vrsti bomo pa seveda morali tesno sodelovati tudi z vsemi delegiranimi toživci, da se bomo lahko skupaj soočili s pritiskom. Če bo prišlo do pritiskanja, potem bo vodja Evropskega toživstva moral pač poseči v državo članico in razložiti, da to pač tako ne gre. Umarže, pite. Kolega Umarže. Gospa predsednica, hvala lepa. Gospod eh, Boner, mislim, da ste dojeli, da je za naše vprašanje neodvisnosti tožilstva ključno vprašanje. Sami ste tudi omenili svojo bogato 32-letno kariero znotraj tožilstva v Franciji. Ta država se ne kiti ravno z neodvisnostjo svojega tožilstva. Vi niste začeli svoje kariere pred šestimi leti, ampak pred 32 leti, ampak danes vidimo, naprimer, zlasti, ko gre za zatiranje rumenih jopičev, kako se tožilstva ravnajo po nareku vladajoče strukture. Ali nam lahko zatrdite, da v 32 letih karijere nikoli niste bili predmet pritiska strani politikov? Drugo vprašanje. 32 let eh, karijere je za vami v različnih francoskih tožilstvih. Ali ste obravnavali tudi večje afere, o katerih se je pisalo, naprimer na področju korupcije izvoljenih predstavnikov, ali ste obravnavali kakšne politične, finančne afere in zanima me, koliko pregonov ste sprožili v tovrstnih primerjih. Hvala. Je vous remercie pour votre question. Hvala lepa, gospod poslanec, za ta vprašanja. Že prej sem povedal, da se je neodvisnost tožilstva v Franciji razvijala v pozitivno smer. Sam v preteklosti nisem bil toliko vključen v delo tožilstev, da bi bil kakorkoli pod pritiskom, sem pa bil priča določenim poskusom pritiskanja. Naprimer, Ministrstvo za pravosodje je dajalo navodila državnemu tožilcu, drugim tožilcem in eh, zdi se mi, da se je ta pritisk od leta 2013 bistveno spremenil. Namreč izglasovan je bil zakon, ki prepoveduje to vrstna navodila. Ne povem, kaj se je zgodilo od leta 2013. Konkreten primer. V neki konkretni zadevi sem na pravni ravni moral zaprositi za svet eh, tehnične direkcije za kazni v Parizu. Se pravi, ta organ je neposredno pod nadzorom Ministrstva za pravosodje. Šlo je za leto 2014 ali 2015, takoj po reformi iz leta 2013 in ta direkcija ni želela podati odgovora, zato ker so se bali, da bi informacije, ki jih bodo posredovali, lahko razumeli kot začetek vodenja preiskave oziroma pregona strani toživca. Zato sem se obrnil na osrednji organ, dobil sem informacije tudi drugot. In v naših ekipah so danes mladi toživci seznanjeni z novo danostjo. Gre za sodbo Mulan proti Franciji, zadevo Medvedev proti Franciji. Nekaj lekcij smo se naučili, nismo sicer še na koncu poti, ker moramo praviti še kar nekaj ustavnih reform, ki jih še čakamo in si jih tudi želimo. Kar pa zadeva večje afere z področja korupcije. Obravnaval sem eno, ki je zadevala Francijo in Nemčijo. Ne vem, ali imam dovolj časa, da zdaj to vse pojasnim to je v odgovorih na vaš, v odgovorih na vprašanja, mislim, da na vprašanje številka tri. Uro. Hvala lepa v imenu odbora Kont, hvala lepa za vaš čas, zelo zanimivo in veliko sreče vam želim. Um, um Gospod Bonner, v imenu vseh poslancev bi se vam rad zahvalil za govor in za odgovore. Hvala tudi članom za disciplino, kajti to so zelo dolgi postopki in hvala, da ste se držali časa in hvala za potrpljenje. Gospod Boner, obvestil bi vas rad samo o tem, da bomo to javno predstavitev tudi formalno ocenili in eh, pripravili dopis in o tem vas bomo obvestili. Zaenkrat pa najlepša hvala za vaš govor. To smo zelo cenili. Dear colleagues, uh, we're nearly there. Dragi kolegi, skoraj da nam bo uspelo. Še tretja kandidatka prihajam. Zavedam se, da je to zelo dolg postopek, ampak najlepša hvala, da ste zelo trdoživi. Vem, da je današnji dan zelo dolg. Tretja kandidatka se nam bo k malu pridružila, tako da prosim, eh, da mm, ste disciplinirani in da izrazite spoštovanje tudi tretji kandidatki.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 Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Prosim, da se ne gibljete po dvorani in da spoštujete govorce. Sicer razumem, da želite posneti nekaj fotografij, ampak prosim, bodite pri tem razumni. In poleg tega prosim, da mi prisluhnete. Vem, da kot predsedujoči nisem nič posebnega, ampak eh, prosim, eh, da začnemo. Kandidatka bo imela govor, tako da vas prosim, da se omaknete. Mislim, da smo naredili že dovolj posnetkov in to velja za čisto vse. Prosim, da se omaknete. Hvala. prosim, da mi dvoransko osebje pri tem pomaga. Prav, najlepša hvala. Kolegi, prosim, da se ne gibljete preveč po dvorani, samo zato, da izkažemo spoštovanje kandidatom. Pri prvem kandidatu sem opazil, da je bilo veliko gibanja v dvorani in to ni pravično. Tako, prišli smo do tretje kandidatke, gospe Kovesi. Podal bom enako vod kot pri vseh drugih kandidatih. Lepo pozdravljam gospod Kovesi na sestanku odbora Libe. V vašo vednost naj povem, da damo priložnost kandidatom, da podajo ustno svojo izjavo, ki naj ne bo daljša od sedmih minut. Na to pa bomo imeli čas za odgovore in za vprašanje in odgovore na voljo. Imamo približno 60 minut in ura je tole. Predvideli smo, da bo ta del vprašanj in odgovorov tra, trajal 63 minut, torej 14 vprašanj strani članov odbora Libe, 7 vprašanj strani članov konta. Vsaka izmenjava bo trajala 3 minute, 1 minuta je na voljo za zastavljanje vprašanj, 2 pa za odgovor. Tako da prosim tudi vse kolege, da so da se držijo strogo predvidene časovnice. Na voljo je tudi tolmačenje, tako da prosim, da ne govorite prehitro. Tako, gospa Kovesi, prosim, da podate svojo predstavitev. Predajam vam besedo za največ sedem minut. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za povabilo in za priložnost, da predstavim svojo kandidaturo. Uvodoma bom spregovorila v angleščini, potem pa, glede na to, da je danes tu veliko mm, kolegov in mm, glede na to, da veliko mm, romunskih prijateljev spremlja javno posvetovanje prek spleta, bom spregovorila v romuščini. Sem Laura Koveši in sem že 23 let to živka kar pomeni, da sem eh, že polovico življenja to živka. Moja naloga je, da bi zagotovila, da pravosodje deluje takrat, kadar prihaja do motenj zaradi kriminalnih dejavnosti. Imela sem ugledne pozicije v okviru romunskega javnega toživstva. Bila sem eh, generalna toživka Romunije za šest let in eh, tudi vrhovna toživka pri uradu DNA, torej pri nacionalnem direktoratu za boj proti korupciji. To je specializirana struktura, ki ima izključne pristojnosti za preiskovanje korupcije na visoki ravni in za napačno uporabo evropskih sredstev. Vzpostavitev EET je izvrstna priložnost, izvrstna poklicna priložnost in um, v veliko čast bi mi, bi mi bilo nadaljevati delo tako velikega števila ljudi, politikov, javnih uslužbencev in praktikov, ki so se trudili, da bi zamisli previli, vde, prelili v dejanja. Tako da naj predstavim svojo vizijo glede EJT. EJT mora zaščititi evropske finančne interese, izterjati škodo in prispevati k izvrševanju zakonodaje Evropske unije. Zato kaj je treba storiti, da to dosežemo. Najprej je treba pripraviti infrastrukturo in zagotoviti dovoljšne človeške in finančne vire. Treba je vzpostaviti sistem za upravljanje zadel, za, zadev in sodelovanje z državami članicami. Opredeliti je treba tudi poslovnik in sprejeti vse potrebna upravna pravila glede varstva podatkov, glede človeških virov in eh, glede finančnih vprašanj. Poleg tega moramo opredeliti tudi sodelovanje s kolegijem evropskih toživcev in pripraviti proces za izvajanje strategij in njihovo spremljanje. Zagotoviti je treba, da se bodo informacije in izmenjavali nacionalni organi, obenem pa je treba okrepiti sodelovanje tudi z nesodelujočimi državami članicami in tretjimi državami opredeliti. Je treba tudi delovne sporazume glede sodelovanja z Eurojustom, Europolom, ULAFom in drugimi finančnimi preiskovalnimi enotami. Treba je opredeliti tudi tipe tvegan in ranljivosti, ki jih lahko zaznamo v že obstoječih pravnih okvirih in postopkih. Kako lahko to zagotovimo? Tako, da vodimo z zgledom. Veliko izkušenj sem si nabarala glede upravljanja, glede vodenja velikih ekip, glede sprejemanja strateških odločitev, glede m, mm, izdajanja internih a, eh, regulativnih navodil in smernic. Veliko izkušenj se si nabrala glede zoprstavljanja javnemu pritisku v kontekstu boja proti korupciji. Istarjava sredstev je bila glavna naloga v času mojega dela. M, mm, javne toživke. V okviru DNA smo zasegli 2 milijardi evrov. Vzpostavila sem strukturo, ki se je okvarjala s tovrstnimi finančnimi preiskavami. In rezultat je bil ta, da smo podeseterili število izterjenih sredstev in zagotovili kar 300 milijonov evrov na leto iz tega naslova. Poleg tega imam veliko izkušenj na področju tesnih mednarodnih partnerstev. V okviru DNA smo oblikovali več skupnih preiskovalnih ekip. Sodelovali smo na pravosodni ravni in izvali skupne operacije. Opredelili smo tudi tipologijo finančnih goljufij, kar je bilo zelo pomembno pri izvajanju strategije. In to so dosežke, dosežki mojega dosedanjega dela naj predstavim še načela, ki bi me vodila pri vodenju EET. Menim, da mora biti javni tožilec eh, predan eh, resnici in eh, mora služiti črki zakona in imeti mm, jasen moralni kompus. kompas. Obene pa mora ostati objektiven, tudi ko se soočamo z nepravičnostjo in s kazenskim s kriminalnimi denari, ravnanji. Zagotoviti moramo, da se zako, zakone uporablja enako za vse. To je tisto, kar je skupno vsem evropskim javnim toživcem. To je tisto, kar sta zagovarjala Giovanni Falcone in Pierre Michel. Poleg tega menim, da samo profesionalno, neodvisno in iskreno pravosodje se lahko bori proti kakršnikoli obliki uh, hude kriminalitete ali korupcije in eh, finančne goljofije. Tu ne gre samo za mm, neodvisnost. Eh, samo neodvisni toživci in sodniki lahko enakopravno uporabljajo sodne določbe za vse. Mislim, da lahko samo na podlagi neodvisnosti in odgovornosti dobro sodelujemo med seboj. Poleg tega naj dodam, da ste bili verjetno izpostavljeni številnim negativnim eh, novicam o moji osebi. Jasno naj povem, da nimam ničesar skrivati, tako da z veseljem odgovorim na vsa vaša vprašanja. Spoštovane poslanke in poslanci, ta parlament se je mm, boril, da bi Evropsko javno toživstvo vzpostavilo jasen okvir za eh, boj proti kaznivim eh, dejanjem eh, zopar interesom Evropske unije. In eh, to bom branila, tako bomo zavarovali tudi evropska sredstva in delovali v interesu državljanov. Najlepša hvala torej, da ste mi dali priložnost, da se udeležim tega nepristranskega javnega zaslišanja. Najlepša hvala, gospa Kovesi. Začnimo z vprašanji. Najprej gospa Mecola za ELS. Najlepša hvala, gospa Koveši, najlepša hvala, da ste danes eh, tu, kljub vsem polenom, ki so vam jih eh, metali pod noge. Mislim, eh, da je vaša zgodba navdahnila ljudi ne samo v Romuniji, ampak posod po Evropi. Kot toživka ste bili glavni obraz na področju boja proti korupciji v vaši državi. Ali lahko poveste kaj več o najbolj odmerjenih primerjih, kako je z medijskimi pritiski v vaši državi? Kako ste si zamislili sodelovanje z OLAF-om in drugimi agencijami? Kot veste, bo javno toživstvo se moralo ukvarjati z najbolj zahtevnimi in odmevnimi primeri. Opažamo, da so organi javnega toživstva kazenskega pregona pogosto zanikali oziroma odpovedali sodelovanje pri skupnih preiskovalnih ekipah. Kako bi se vi lotili držav, ki ne želijo sodelovati? Gospa Koveši, za vse kandidate je veljalo pravilo, da imajo na voljo dve, dve minuti za odgovor. Vem pa, da je bilo samo vprašanje zelo dolgo. Hvala. Zel, glede zelo odmevnih primerov naj povem, da ko je šlo za večino um, primerov, ki jih je preiskoval naš urad DNA, da smo preiskovali tudi zelo odmevne osebe. Pooblastila DNA so se nanašala na preiskovanje korupcije um, zelo uglednih oseb, oseb, ki so imele pomembno, pomembno politično vlogo. Šlo je za preiskave ministrov, nekdajnih ministrov, poslancev, županov, sodnikov in tako naprej. In vsakič je javnost seveda želela vedeti, zakaj koga preiskujemo. Sodelovanje z mediji je vedno potekalo mm, na podlagi upoštevanja načela dokaznega bremena. Tako smo spoštovali tudi pravice javnih oseb. Upoštevali smo tudi pravice, ki jih je določil eh, vrhovni sodniški svet. Kot preiskovalka DNA sem tesno sodelovala tudi z drugimi organi mm, evropskih držav in um, nova uredba predvideva še tesnejše sodelovanje med uh, javnim tožilstvom in uh, OLAFom. Sodelovanje bo okrepljeno preko spostavitve sistema za upravljanje zadev. Poleg tega uredba pravi, da uh, ko bo sprožen postopek, potem Olaf ne bo usporedno sprožil upravnega postopka sam po sebi. Glede sodelovanja z nacionalnim organi, naj povem, da o tem tudi govori sama uredba. Potekalo bo nenehno posvetovanje glede vprašanj povezanih s pooblastili javnega toživstva. Upoštevali pa bomo tudi pooblastila evropskih toživcev in delegiranih toživcev. Yes gospa Kaufmann za SND. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni, gospa Koveši. Najlepša hvala za vaše, vašo uvodno izjavo. Zastavila bi naslednje vprašanje. Bi lahko razložili, na kakšen način boste zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev za imenovanje kot evropske javne toživke v skladu z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 Naj pojasnim um, nekaj glede informacij, ki se trenutno raširjajo. Ko sem vložila svojo kandidaturo, sem izpolnjevala vse kriterije. Želela sem izpolniti čisto vse kriterije. Glede 14. člena in glede zahteve iz zakona 200 iz leta 2014. Naj povem, da mm, tu govorimo o mm, izkušnjah na višji ravni, ki mm, znašajo vsaj 10 eh, let. Poleg tega se prepoveduje sodelovanje z tajnimi službami, poleg tega pa je eden izmed pogojev tudi ta, da niste bili predmet eh, kazensko-pravnih sankcij v zadnjih treh letih. Zahtevajo se tudi visok kakšne ocene glede strokovnega delovanja v zadnjih letih? Kot glavna toživka v okviru DNA sem izpolnila vse te pogoje in nabrala sem si tudi dovolj izkušenj na visoke ravni, zato da bi postala javna toživka na kasacijskem eh, toživstvu, sodišču. Poleg tega govori ta zakon tudi o sodelovanju stopnju, ki se nanaša na sodelovanje med eh, institucijami, kar se tudi zahteva v okviru javnega toživstva. Gospa Stevens za EKR. E... Eh, najlepša hvala, predsednik, spoštovani kolegi. Evropsko javno toživstvo bo izvajalo čezmejne preiskave, ki bodo zaobjemale preiskovanje uporabe evropskih javnih sredstev in goljofije na področju DTV. V Romuniji bomo lahko preiskovali primere domnevne korupcije. Tako da me zanima, kakšni so vaši pomisleki, kaj je tisto, kar bi morali preiskovati. Poleg tega me zanima tudi kompleksna povezava z ministrstvi za pravosodje, evropskim javnim tožilstvom in vladami držav članic, ko gre za čezmejne primere. Ko se bodo sprožile preiskave, bodo, boste lahko iz, občutili tudi politični uh, pritisk in morda vam bodo tako oteževali izvajanje preiskav. Kakšno je vaše mnenje? activitatea mea de procuror de peste douăzeci și trei de ani. Hvala lepa. Več kot 23 let sem tuživka in vedno sem spoštovala zakon in tudi vse določbe iz posebnega kazenskega zakonika. Seveda moramo kot tuživci biti objektivni pri opravljanju svojega dela. Lahko delujemo res sicer bolj predano in strastno, vendar vedno tudi milostno. tako kot v preteklosti, bom tudi tokrat, če mi boste dali priložnost, delovala profesionalno in spoštovala določbe iz uredbe o EPO in tudi vsa ostala pravila. Zame ni pomembno to, kaj se dogaja v Romuniji, ni pomembno, kaj se dogaja med tožilstvom in ministrstvom za pravosodje. Če bi mi ponudili priložnost, da upravljam to funkcijo na evropski ravni, bi seveda spoštovala uredbo EPO. E uh, hvala lepa, gospa Entfeld za Alde. Uh, uh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospa Koveši, za ta uvod bi lahko malce več eh, povedali o tem, kar je vprašala tudi kolegica Stevens. Kako bi konkretno uporabili nacionalne korespondenčne točke oziroma mrežo Eurojusta, da bi tudi države, ki ne sodelujejo pri EPO, ne ovirale delovanja EPA, temveč da bi jih lahko prepričali, da se EPO pridružijo. In drugo vprašanje, glede na vaš življenje pis. Kako boste zagotovili, da boste v okviru trenutne strukture na nacionalni ravni poskrbeli za to, da bo EPO resnično evropski urad, da ga ne bodo države članice kakorkoli ovirale pri delu? Res je, da bodo delegirani evropski tožilci še vedno nacionalni tožilci in ti imajo vedno določeno povezavo tudi za izvršno vajo oblasti. Vendar smo tudi pri čezmejnih preiskavah v preteklosti delovali uspešno. Tam smo uporabljali skupne preiskovalne ekipe, ki so delovali v okviru Eurojusta. Mislim, da je Eurojust zelo dobro urodje za sodelovanje. V preteklosti smo sodelovali na tak način in ko bo začela veljati uredba o EPO, bo Eurojust moral tesno sodelovati z EPOM. To je opredeljeno tudi v uredbi. Prišlo bo do izmenjave informacij, kar je seveda nujno potrebno. Poleg tega bo ponujena tudi informacijska podpora. Obstajala pa bo tudi možnost, da se uporabijo nacionalni delegirani agenti oziroma kontaktne točke. To je seveda zelo pomembno, kadarkoli imamo opravka za državo članico, ki ne bo sodelovala v sistemu Evropskega javnega tožilstva. Glede teh držav, ki so se odločile, da ne bodo sodelovali pri EPU, mislim, da je glavni tožilec na EPU tisti, ki se mora dogovoriti o načinih sodelovanja, tako je opredeljeno v uredbi. Vzpostaviti je treba kontaktne točke. Zelo pomembno je, kako se bomo lotili spodbujanja držav članic, ki še niso članice. EPA, da se ne samo vključijo v sodelovanje, temveč tudi, da se pridružijo EPA. Od tega bo odvisna tudi učinkovitost EPA. Ljudje je treba prepričati, da je struktura EPA dobra, da dobro deluje, da deluje v interesu vseh in da tudi seveda ščiti denar evropskih državljanov. Hvala lepa, Eva Žuli za zelene. Hvala lepa, predsednik. Laura Kovesi. Moram reči, da sem zelo ponosna, da je ona danes tu z nami, kljub temu, da je njena vlada sprožila umazano kampanjo proti njej. Moram reči, da ne verjamemo tega, kar oni pravijo. Osebno imam eh, konkretne razloge, zakaj ne verjamem. Namreč vem, kaj se zgodi, če aretiraš pomembno osebo ali če začneš preiskovati tiste, ki so na oblasti. Tako da prosim, da ne upoštevate vseh teh grdih komentarjev. Laura Kovesi pa bi rada tudi vprašala naslednje. Kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da zagotovite temeljne pravice prihodnjih osumljencev, če boste potrjeni na funkcijo tožilca v EPO? Unul din principiile fun fundamentale ale funcției eden od ključnih pravil je seveda, da spoštujemo temeljne pravice osumljencev oziroma tistih, ki so vključeni v preiskavo. To bo prednostna naloga vseh nas, ki bomo delovali znotraj strukture EPA. Kot eh, splošna tožilka in tudi kot vodja tožilstva DNA sem vodila veliko primerov in ugotovila, da so naprimer nekateri toživci zagrešili kaznivo dojanje. To sem seveda prijavila. Pri nas je to mogoče, če ugotovimo, da naprimer pravice osumljencev niso bile spoštovane. Če bi se pri delovanju EPA pojavila takšna situacija in če bi ugotovili, da eden od tožilcev v EPO ni spoštoval temeljnih pravic in svoboščin, posameznikov bi seveda morali sprejeti ukrepe. Bodo pa tudi drugi toživci morali biti obveščeni o tem znotraj EPA, zato da bi se to vrstnim situacijam izognili v prihodnje. Vedeti morate, da je dejavnost toživcev v Romuniji pod nadzorom sodnikov vsakršen ukrep, ki ga sprejme tožilec, način, kako se tožilec loti obravnave dokazov, je pod nadzorom sodnikov. Sama sem vedno kot vodja DNA preverjala odločbe sodišča. Naprimer, če je sodišče reklo, da dokazi niso dopustni ali če so nekoga oprostili. Upam, da se bomo predvsem izognili ponavljanju neprijetnih situacij. Hvala lepa, gospa Spinelli. Grazie. Hvala lepa. Doktorica Kovezi, tu sem. Moram reči, da izražam solidarnost z vami. Namreč vas kar naprej napadajo. Vi ste omenili Giovanja Falconeja, kar se me je dotaknilo. Sama sem imela z njim zelo dobre odnose v preteklosti, dobro sva sodelovala. Bi pa prosila za pojasnilo. V svojih odgovorih na vprašanja ste navedli, dve posebni nagradi strani CIA leta 2011 in 2007. Namreč dobili ste priznanje za nudenje pomoči pri izvajanju funkciji pregona ameriške obveščevalne službe. Zanima me, zakaj na tanko je šlo. Namreč to je zapisano tudi v vašem življenjepisu, ker osebno nisem seznanjena s tem, zakaj je šlo. Torej, posebno priznanje ste dobili leta 2011 in 2007. Od 2003 do 2005 leta je namreč CIA imela v Romuniji svoje zapore. Najlepša hvala za ta vprašanja. En popravek ni šlo za nagrade, ki bi jih ponudila CIA. Šlo je za priznanje oziroma nagrade, ki jih je ponudila agencija, ki se ukvarja z izvajanjem zakonodaje. Gre za tajno službo, ki ima dvojno funkcijo. Kot prvo skrbi za fizično varnost ameriških državljanov, istočasno pa ščiti tudi njihovo nacionalno valuto, torej dolar. Ko sem bila takrat tožilka v DNA, sem preiskovala številne primere, ki so se nanašali tudi na ponarejene bankovce, zlasti dolarske bankovce. Smo pa sodelovali tudi v primeru kibernetskega kriminala. Sama sem bila ena od prvih tožilcev v Romuniji, ki je preiskovala nezakonit phishing. V Romuniji je kibernetski kriminal velik problem in številni romunski državljani sodelujejo pri tovrstnih dejavnostih. Kar pa zadeva mojo udeležbo v poklicnem usposabljanju in eh, drugih oblikah usposabljanja. Z področja preiskovanja kibernetskega kriminala, ja, v tem kontekstu mi je ameriška tajna služba podelila ti dve priznanji ko sem leta 2006 in 2007 začela delati kot generalna tužilka v Romuniji, sem se ukvarjala tudi s to obliko IT kriminala. Zato smo takrat morali organizirati tudi usposabljanja za naše tožilce. Tako sem sodelovala z eh, to službo in zato so mi vci tudi podelili priznanje. Nisem dobila ameriškega državljanstva, nisem sodelovala neposredno s CIO, čeprav vem, da se je o tem veliko govorilo, ampak nažalost so to same laži. Gospod Ivan, nepovezan poslanec. Gospa Koveši, v Evropskem parlamentu in v obeh odborih se pogovarjamo o zelo pomembnih vrednotah, naprimer o ničelni toleranci do korupcije, o neodvisnosti sodstva, o pravici, da izrazimo svoje mnenje, o svobodi tiska, o profesionalnosti in integriteti govorimo, o moralni neoporečnosti in tako naprej in tako dalje. Evropski svet je poleg tega podal priporočila, da tajne službe ne bi smele sodelovati v kazenskopravnih postopkih. Dobro, podal sem par pripomp, vendar se mi zdi, da morajo ljudje, ki odločajo v tej dvorani, izvedeti odgovore na naslednja vprašanja. Ali je res vrhovni sodniški svet CMS ugotovil, da je DNA, ki ste ga vi vodili, vplival na vodenje primera, ki vas je neposredno zadeval. Zanima me tudi, ali je bila romunska obveščevalna služba del skupnih ekip, ki so obravnavale dokaze, ki so se uporabili potem v primerih, ki ste jih vi vodili. Kako pojasnjujete, da štiri odstotki tožilcev končajo s primeri, kjer se potem osumljence oprosti. Hvala lepa, bom skušala v dveh minutah podati celovit odgovor in podati tudi nekaj pojasnil. Res je bil sprožen postopek, ki se je nanašal na lažne navedbe. Ta primer se je vlekel približno štiri leta, potem je bila podana pravnomočna sodba, da so bile navedbe lažne. Naj še enkrat ponovim, da je ta primer trajal štiri leta. Na prvostopanskem sodišču sem zmagala. Številni sodniki so sodelovali pri tem primeru. Nikoli, niti enkrat, samkrat nisem vplivala na kogarkoli. Vse je potekalo javno. Številne instance so odločile meni uprit na različnih stopnjah. Če CSM meni, da je bil nek sodnik pod vplivom, potem je pravosodni inšpektorat tisti, ki mora upraviti preiskavo in eh, to se je tudi zgodilo. Sodniki in toživci so rekli, da niso bili pod mojim vplivom poročilo, ki ga omenjate, pa je trenutno predmet obravnave na Visokem kasacijskem sodišču, dokončne pravnomočne sodbe s tem v zvezi še ni na voljo. So pa tu še nekatera druga vprašanja, ki se vežejo tudi na ravnanje nekaterih drugih kolegov v DNA. Sama nisem bila neposredno povezana s tem primerom. Glede vašega drugega vprašanja tajne službe niso ponujale dokazov, niso sodelovale v kazensko-pravnih postopkih. Res je, da smo jim določene zadeve včasih posredovali, ker tako zahteva zakonodaja, ampak kakršnekoli informacije v zvezi s korupcijo, se morajo posredovati, da na AI in vsi organi, ki imajo informacije, morajo z nami sodelovati. Takrat so to živci zahtevali informacije in jih tudi preverili. Držite se časa, ja seveda, ampak eh, še kar nekaj vprašanj imamo. I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't see that there's... V desetih sekundah lahko še dopolnite, ja vsota. Kar pa zadeva 40 odstotno stopnjo oprostitve, to ne drži. Vsako leto institucija objavi delež oprostitev 10 do 13 odstotna je. Vi imate verjetno, mislim, zadnje poročilo o dejavnostih, ki je bilo objavljeno ta teden, takrat je bila res eh, stopnja oprostitev 36 odstotna, ampak sama še šest mesecev nisem del DNA-ja, prebrala sem to poročilo. 13,6 odstotna je stopnja oprostitev, tako da je to precejšna razlika med 13 in 36. Oboštevati morate namreč tudi oprostitve v nekaterih primerjih, ko je šlo za zlorabo položaja. 13 odstotkov oprostitev se je nanašalo na druge razloge, več kot 20 odstotkov oproščenih ljudi pa sodi v celo prak 3 odstotkov zaradi dekriminalizacije nekaterih dejanj. Se upravičujem, če sem zdaj nekoliko prekršil pravila, to pač počnem na lastno peste. Gospod Engel, gospod Angbar in gospod Radev, trije ste se prijavili iz e LS. Kdo bo govoril? Ja, tri imena imam zabeležena, ne vem kdo. Kdo bo torej govoril? Gospod Aguarno. E v imenu e LS. Izvolite. Doamna Căveș, mulțumesc pentru prezentare. Hvala lepa, gospa Căveș, za vašo predstavitev. Vprašanje bi imel za vas, sicer smo ga že večkrat slišali, ampak res ustrajati moram na tem ker se pojavljajo potencijalne težave pri delegiranih tožilcih. Romunija bo namreč poslala vsaj dva delegirana tožilca. Vi ste sicer to omenili v svojih pisnih odgovorih. Rekli ste, da bi lahko prišlo do težav zaradi samih načel, zaradi dvojne podrejenosti, zaradi možnosti, da bi prejemali protislovna navodila strani teh toživcev. Obstaja pa še izjemno nekoliko nenavadna situacija v Romuniji, namreč vlada, ki bo podala predlog za delegirane toživce, odkrito deluje sovražno. Zato me zanima, kako boste ta problem razrešili, vsaj ko boste opravili svoje delo in tudi kar zadeva vas same, ali boste uporabili interne postopke v Evropski uniji, bo to dovolj ali boste morali ne vem, obrati še kakšen dodaten postopek. Kako boste razrešili ta problem oziroma kako boste omejili težave, ki bi utegnile nastati? Hvala lepa, da ste ponovili ta vprašanja. S tem imam tudi priložnost, da podam dodatna pojasnila v tem kratkem času. Bom skušala biti kratka in jedrnata glede dejavnosti delegiranih tožilcev. Navodila za kazensko pravne primere bo vedno podal skupni senat. Tam bodo tožilci, vodilni tožilec, namestniki tožilcev, tožilci na visoki ravni, potem evropski tožilci. Potem se bo v senatu primere porazdelilo na ključno. Vedno pa bomo imeli tudi kontaktno točko na nacionalni ravni za sodelovanje z EPOM. V stalnem senatu se bodo obravnavala ta vprašanja, potem bodo sodelovali tudi nacionalni organi in EPO, to je natanko opredeljeno tudi v uredbi. Res je, da je vlada sovražno nastrojena zlasti do mene, ampak ne bi smela biti sovražno nastrojena do Evropske institucije. Tam ne bodo zgolj trije tuživci iz Romunije. Pravila so zelo jasna, ko gre za odnose med organi na nacionalni ravni in EPOM. Veljala bodo tudi notranja pravila, ki jih bomo sprejeli. Trenutno ne morem podrobno govoriti o tem, ker se bo to sprejelo na svetu evropskih tožilcev za dvotretinsko večino. Se pravi, najprej se je treba o tem pogovoriti skupaj z drugimi evropskimi toživci, pa tudi z nacionalnimi organi. Nedvomno pa bomo morali obravnavati tudi te vidike. Ne glede na to, kako prijazna ali sovražna je vlada, kot tožilec moraš opraviti svoje delo in spoštovati uredbo. Marija Grapini, SD. Zumaj smult, relacija dintre put. Najlepša hvala. Odnos med eh, izvršno vejo oblasti in toživcem je drugače oblikovan v vsaki državi članici. Zanima me, kako boste preiskovali finančne primere na nacionalni ravni. Gospa Koveši, niste bili natančni, ko ste govorili o tem vprašanju. CSM vam je podal odgovor, kar zadeva vaš staž. Zanima me, kako boste pojasnili problem glede vaših izkušenj, kako boste zaopšli zlorabo položaja in vse laži. To je problem pri vaši kandidaturi. Vas so na DNA-ju razrešili kot ključno tožilko in to skladno z ustavo. Kako to pojasnjujete? Multumesko. Uh, uh, no, do zdaj še ni bilo takšne izmenjave, zato prosim, da za voljo kandidatke se malce brzdate. No Pri drugih dveh kandidatih ste kot odbor delovali spoštljivo, zato prosim, da tudi tokrat delujete spoštljivo, sicer pa se ne oglašajte. Najlepša hvala. Aktivna uloga evropskega toživca in delegiranih toživcev se bo izvajala skladno s prednostmi in strategijo, kot bodo opredeljeni v svetu tožilcev in tudi na podlagi notranjih pravil. Glede izkušenj ne vem, kaj pravi CSM, vem pa, da zakon vsebuje določbo, ki se ne nanaša na poklicno delovanje, koliko časa si že poklicno dejaven. Vseeno je, ali pridobiš ustrezne delovne izkušnje preko CSM-a ali preko pravosodne inšpektorata. Več kot sedem primerov je bilo, ko je CSM dodelil pravico glede delovnih izkušenj, meni pa je niso. Vendar zakon kot tak tega ne določa. Mene so imenovali za vodjo DNA-ja in kot generalno toživko brez zahtevanih izkušenj. Kar pa zadeva preklic pristojnosti, ki sem jih imela kot toživka v DNA, do tega je prišlo zaradi odločitve ustavnega sodišča. Sama nisem bila vključena v ta proces. Sodišče je sprejelo sodbo, ki je bila v koliziji z romunsko zakonodajo. Mene niso prosili, da bi sodelovala v tem primeru. Nisem se imela vključena priložnosti braniti, niti nisem imela priložnosti vložiti pritožbe. Zato sem poslala pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. To se trenutno tam tudi obravnava. Bomo pač morali počakati na odločitev sodišča v Strasboru. Ta pritožba se nanaša na načela. Če bodo toživci v Romuniji neodvisni ali ne, in če jih lahko kar tako odpustiš, ne vem, ali res lahko to počne ustavno sodišče. E Gospa Makove, EKR. Uh, Mulcumes, <clears throat> pare roka trebarile. Najlepša hvala. Žal mi je. da Večina kolegov ne sprašuje o tem, kaj bi vi storili za EPO, temveč vas večinoma sprašujejo o domnevnih navedbah v zvezi z vami. S tem pa izgubljamo dragocen čas. Zanima me, kakšne izkušnje imate s preganjanjem kaznjivih dejanj na visoki ravni, ko gre za korupcijo in podobno. Rekli ste, da je DNA pri tem sodeloval, imate kakšno številko na voljo s tem v zvezi, koliko je bilo pravnomočnih obsodb. Še eno vprašanje. vi ste zaradi svojega delovanja povzročili kar nekaj političnega pritiska. Vemo, da v Romuniji in v vzhodnji Evropi obstaja takšen političen pritisk. Kar pa zadeva goljofije pri evropskih sredstvih, tudi na stotine milijonov evrov so vredne goljofije v vzhodnem delu Evrope. Ne bom izpostavljala konkretnih primerov pri Romuniji, vendar je tu govora o političnem vplivanju in o sistemski korupciji, kar oboje prenašajo. Kakšne so vaše izkušnje pri tovrstnih goljufijah, ko gre za sistemske goljufije? Lahko podate tudi kakšen konkreten primer dela, ki ste ga upravili? Zelo na kratko. Glede kazensko-pravnih primerov, sama sem nedolžna. Gre za cel kup eh, navedb in domnev, s katerimi so me skušali onečastiti. Lahko vam podam tudi več podrobnosti v zvezi s primerom, ki so mi ga skušali vzeti in ga dodeliti drugemu. DNA je preganjal približno tisoč osumljencev, približno 900 smo jih obsodili na letni ravni. V petih letih sem kot vodja DNA obsodila več kot šest pomembnih oseb, ministrov, sekretarjev, senatorjev in tako naprej. Glede političnega pritiska, ki sem ga bila podvržena kot vodja DNA in kot splošna toživka, če je želel politik poseči v primer, sem to vedno javno izpostavila. To je bil preventivni ukrep, ki je po mojem mnenju dobro deloval, ker me potem ljudje niso prosili, da se kakorkoli omešavam. Kar nekaj primerov je, ko so pomembne osebnosti v Romuniji bile predmet preiskave. Takrat smo bili tudi pod zunanjim pritiskom, ampak vsakeč, ko se je to zgodilo, smo se s tem pritiskom soočili in je to to. Glede goljufij pri evropskih sredstvih se mi zdi pomembno izpostaviti to, da je DNA vsako leto obravnava več kot 2000 tovrstnih primerov. Pogledali smo si tudi poročila Olafa iz leta 2017 in iz drugih let. Olaf je sodeloval pri približno 200 tih primerih vsako leto. Morda je to ne primerna primerjava, ampak preiskovanje tolikšnih primerov pomeni, da se zelo dobro seznaniš s to vrstnimi kaznjivimi dejanji, še posebej, ko gre za zlorabo evropskih sredstev, ko se sredstvo porabijo za drug namen, kot so bila dodeljena, ali pa ko se uporabljajo lažni, nepopolni dokumenti za pridobitev sredstev, pa tudi, ko gre za goljufije in korupcijo pri sami uporabi sredstev. Vemo, za kakšne type dejanj gre. Hvala se upravičujem, da vas prekinjam, ampak eh, pri vseh kandidatih smo strogo odmerjali čas. In poleg tega izgubljamo čas, ker moram ljudi disciplinirati kar naprej. Kolega Mamikins. Hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka, ali ste kdaj obravnavali kompleksne čezmejne preiskave? Bolj konkretno v okviru nadnacionalnega organa ste, ne vem, skrbeli za usklajevanje dela, ste razreševali kolizijo, pristojnosti in tako naprej. Kakšna je po vašem mnenju dodana vrednost Evropskega tožilstva? Kako boste dokazali dodano vrednost tistim državam, ki trenutno še niso del EPA? Kako jih boste spodbudili k temu, da se odločijo za sodelovanje v EPU kasneje? Hvala. Najlepša hvala. DNA, torej Direktorat za boj proti korupciji, se ukvarja s številnimi čezmejnimi primeri. Imeli smo skupne preiskovalne enote, ko smo prosili tudi za pomoč. Leta 2017 smo podali 18 eh, zaprosil za pravosodno pomoč strani drugih držav. Uspeli smo zaseči in zapleniti tudi premoženje v drugih državah članicah, zamrznili smo bančne račune. Vedno je prišlo seveda do kolizije glede pristojnosti in to kolizijo smo skušali razrešiti skladno z eh, konvencijo o pravosodni pomoči. Glede EPA naj povem, da obstaja določba, ki pravi, da vsi dokazi, ki jih pridobimo na ravni države članice, morajo biti posredovani in zbrani skladno zakonodajo te iste države članice. Dodana vrednost EPA se bo pojavila ravno v tem kontekstu. Prišlo bo do izmenjave informacij, potem pa se bo zauzel enoten pristop na evropski ravni. Prvič bomo imeli priložnost, da oblikujemo tožilsko strukturo, ki bo lahko opravila preiskave, tudi ko gre za goljufije pri uporabi evropskih sredstev. Imeli bomo enoten, dosleden pristop do teh problematik. Poleg tega bomo imeli zagotovljeno strezno ravnanje za dokazi v zadevnih državah članicah. Še posebej v čezmejnih primerjih je to pomembno. Poleg tega bomo poskrbeli za hitro izmenjavo informacij. EPO pa bo imel še eno prednost. Če si pogledamo različno tipologijo primerov, s katerimi imamo pravka, bomo lahko zelo hitro izpostavili tveganja in ranljivosti v postopkih, ko se dodeljujejo evropska sredstva. Res je, da goljofije pri evropskih sredstvih niso nekaj, kar bi morali zgolj preprečevati in preiskovati, ampak tudi preprečevati. Na podlagi rezultatov, ki smo jih dosegli, pa bi lahko storili več na področju preventive. Ja, Najlepša hvala. Odbor za proračunski nadzor vas že dobro pozna. Vrnili ste nam zaupanje v romunsko ureditev, v romunski sistem. Borili sto, ste se proti korupciji in uh, vodili primere, tako da mislim, da ste opravili veliko dela. Vsi kandidati so dobro usposobljeni, vi pa ste tudi zelo mladi in zelo dobro ste se odrezali. Tako da najlepša hvala. Zelo vas potrebujemo oziroma bi vas potrebovali na tako pomembni funkciji. Torej, Olaf in upravne preiskave. Kako bi vi umestili upravne pre preiskave v širši kontekst, eh, ko bo začel delovati EPO? Sama sem poročevalka za dosijo o Olafu, tako da če imate kakšne želje, gledajte uredbe, prosim, da jih podate sedaj. Tako imam spusam kolaborat, ko je Olaf, Rolal Anki. Hvala. Sveda bom odgovoril na to vprašanje. Pri preiskavah je šlo vedno za to, da začnemo s prvim korakom pri teh eh, kazenskih preiskavah. No, ko pa gre za preiskave, kjer sem bila sama vključena, lahko rečem, da smo vedno imeli upravno dokazno gradivo v teh eh, kazensko-pravnih zadevah. za vse, ki so bili obtoženi. Eh, kar se pa tiče sodelovanja s Olafom, mislim, da se treba omeniti na izmenjavo informacij. Pomembno je, da preiskave EPA eh, poznaje ne podvajamo še z upravnimi preiskami v Olafu. Kot je zapisano v redbi, prioriteta mora biti to, da EPO ukrepa, ko je to ustrezno. Torej, najprej se začne preiskava in če je EPO začel, potem ne more imeti OLAF podobnih preiskav, lahko pomaga pri gorofiji z evropskimi sredstvi, lahko upravlja delo kot sedaj, ampak ne more pa podvajati preiskav EPA. Tukaj naprimer, um, se lahko potem sodeluje tudi pri državah, ki ne sodelujejo v EPO. Hvala. Dankeschön, Frau Kollegin Ayala Sender. Najlepša hvala, kolegica Ayala Sender. Tu sem najlepša hvala, gospa Koveši. Tudi sama obžalujem, da se moramo zdaj pogovarjati o pritisku, ki ga doživljajo toživci. Tudi pri nas v Kataloniji so pod hudim pritiskom zlasti strani politikov iz ELS. V vašem življenjepisu piše, da ste leta 2017 prejeli tudi nagrado CSU-ja. Mislim, da je še pred vašim zaslišanjem bilo slišati kar nekaj izjav strani iz kolegov iz ELS določene pripombe, ki vam zagotovo niso poenostavile življenja. Zanima me, kako boste v teh okoliščinah lahko upravljali svoje delo. Namreč, eh, da ne bomo dobili v političnih skupinah občutka, da boste zauzeli eno ali drugo stran. Zanima me, kako boste sodelovali z ostalimi evropskimi toživci, ki bodo prav tako sodelovali v okviru EPA. V mislih imam nacionalne toživce, namreč vi ste predvsem delali v Romuniji, pa tudi v Črnigori in Moldavi, tako piše v življenjepisu, bi lahko odgovorili po angliško, namreč eh, z nami so zelo dobri tolmači, tako da bodo tudi vaši doma lahko poslušali po romunsko. Voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. Do you want to speak? Hvala. Torej, moram najprej izpostaviti, da sem do sedaj dosegla že odlične rezultate in to je pomembno. Gospa, kako bi si lahko govorite v jeziku, kot želite? No, ne vem, če bom končala v dveh minutah, ampak bom odgovorila na ta vprašanja. Vedno sem bila neodvisna pri svojem delu, vedno sem spoštovala zakonodajo. In rezultati govorijo sami zase, kajti ko smo sodelovali s kolegi, smo preiskovali člane različnih strank. Nismo vedno eh, preiskovali samo ene politične stranke. Prav tako smo vedno preiskovali tiste, ki so bili na pomembnih funkcijah ali pa so imeli zelo veliko premoženje. No, smo bili pa vedno neodvisni v preiskavah in zato smo vedno uspešno zaključili primere na ustrezen način. Neodvisnost je bila vedno zagotovljena zakonodajo in trenutno nekateri želijo omejevati našo samostojnost in neodvisnost. Če želimo preiskovati korupcijo na visoki ravni ali pa če želimo preiskovati goljofije, proti evropskim sredstvom, je zelo pomembno, da si samostojen, neodvisen. In še zadnja vprašanja, kako bi sodelovala z drugimi evropskimi toživci, kot sem že predajala. Smo sodelovali s kolegi iz 400 držav. Bila sem strokovnjakinja. Uh, v Črnegori, ter pa v Moldaviji, v menju Evropske komisije, kajti potrebovali so naše izkušnje. In s kolegi smo odšli v te države kot strokovnjaki eh, in smo analizirali njihovo zakonodajo. Prav tako smo sodelovali s kolegi tudi na poklicnih usposabljanjih. Na veste, sem človek, morda nisem popoln eh, človek, Ampak danes sem bila prej nekoliko nervozna, ker to je danes zelo pomemben dan za me in pa za moje kolege. In prav zato eh, pač eh, lažje govorim svoj jezik. Vse znam angliško, znam angliško, znam tudi francosko. In če želite, če je pomembno za vas, lahko govorim tudi angliško, samo angliško. Ampak res prosim, razumite, da je to zelo pomemben dan za me in pa za moje kolege. Hvala. Gospa Makovej, prosim. Uh, mulțumesc. The people are talking. Monica, Monica has the floor. Um, kolegi govorijo, ampak torej Monika ima besedo. Hvala lepa za besedo. rada bi se navezala na svoje vprašanje od prej, ko sem govorila kot članica odbora Libe, sedaj pa govorim kot članica konta. Torej, pravite, da veste, kako izgledajo ti primeri, goljufi, kakšne so značilnosti. Ampak res nas eh, več zanima o tem, torej, kakšne so tipične značilnosti takšnih primerov goljufije. In še nekaj bi lahko povedali več o tem, kako bo Olaf nadaljeval s svojim delom na področju nepravilnosti. Kaj ti vse nepravilnosti še niso nujno goljufije. In tukaj se tudi navezujem na vprašanje gospe Gresle. Torej, ali bo Olaf še vedno lahko delal na takšnih zadevah nepravilnosti. Hvala lepa, glede golofi. Lahko rečem, da ponavadi pri teh golofijah gre za to, da se evropska sredstva uporabi za napačne namene. Prav tako je problem tudi v nepravilnih dokumentih in se potem ti lažni dokumenti uporabljajo za to, da se dobi evropska sredstva. Veliko je bilo takšnih koruptivnih primerov, tudi v Romuniji. In včasih se je zgodilo, da nekatere specializirane podjetja, ki so se ukvarjala z eh, dokumentacijo, ravno za evropska sredstva, so bila eh, večkrat zelo aktivna in so potem prosila za denar, da se pripravijo ti dokumenti. In včasih se je celo zgodilo, da so javni uradniki prejemali podkupnine ali pa drugačne premoženjske koristi. In potem so sprožili postopke, uh, za to, da se je nekdo prijavil za dodatna evropska sredstva. Potem pa smo imeli še primere pri javnih razpisih za evropska sredstva. Časi so potem nekateri prejeli ta sredstva iz Evrope in so financirali posrednike in so potem naprej določili omejujoče pogoje za druga podjetja in potem druga podjetja niso mogla dobivati evropskih sredstev. Njihovi konkurenti. Glede Olafa. Res je, Olaf se ne ukvarja samo z golofijami, imamo tudi druge primere, kjer imamo samo nepravilnosti. In glede na uredbo, velja, da bi EPO, torej napotil nekatere zadeve na OLAF in prav tako bi se morali tudi povezati z nacionalnimi pristojnimi organi. Hvala. Frau Kollegin Griesbeck, bitte. Kollegica Griesbeck. Uh, merci, moi je souhait... Hvala lepa, gospa predsednica. No, tukaj se pogovarjamo o teh težavah äh, in pa s tem, da ste bili včasih v stiski, ko ste morali biti neodvisni. Sam bi se raje vrnila na ravnanje Evropskega javnega tožilstva. Naša skupina se je vedno zelo zauzemala za evropske centralizirane instrumente, sploh, ko gre za EPO. No, to tožilstvo bi imelo mešano strukturo, na eni strani centralizirano, na drugi strani decentralizirano strukturo. Kako vi gledate na delovanje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 tožilca bi bil to, da EPO dela kot enotna ekipa. Vajen sem takšnih izzivov, kaj tudi ljudi eh, pri nas na DNA imamo podobno strukturo na bolj centralizirani osnovi. In tudi tukaj pri EPO imamo torej, stalne senate, a potem te delegirane tožilce, ki bodo povezave med centralno strukturo in pa delegiranimi tožilci. In tukaj mislim, da predvsem gre za komunikacijo, ta je zelo bistvena. Prav tako bo treba tudi oblikovati notranja pravila eh, in ta boste morali sprejeti skupaj s svetom. Prav tako treba pripraviti ustrezen sistem komunikacije, ki bo čim bolj tekoč. Potem imamo tudi poseben sistem za obravnavanje zadev. Potem bomo lahko vedeli in pa nekateri točki, ehm, si obravnaval določeno zadevo in komu je bilo kaj dodeljeno. In to je tudi zelo pomembno, um, ravno zaradi te dobre povzaje med senatom in pa med uh, delegirami tožilci. Tukaj mislim, da pri EPU to se lahko um, ustrezno vzpostavi. In naprimer, ko stalni senat uh, sproži postopek v določene zadevi, se to napravi v treh dneh, torej zelo hitro se o tem odloča, samo v treh dneh. Hvala, kolega Javor. Hvala lepa. In hvala lepa, gospod Kaveši, da ste prišli danes na predstavitev. Lepo, da se ponovno vidimo. Rad bi se vrnil na vprašanje, ki ga je spostala gospa Makovej. Namreč, večina evropskih sredstev se porabi v vzhodnoevropskih državah, tudi južnih, ampak eh, vi ste torej edina kandidatka iz eh, vzhodne Evrope, ko ste že dokazali, imate bogate izkušnje glede reševanja korupcije na sistemski ravni, kajti v nekaterih vzhodnih državah korupcija je jasen problem. Potem so tukaj še različne mreže ali pa mafijske skupine, eh, ki se tudi včasih prilastijo evropskih sredstev. Kako gledate na to in kako boste svoje izkušnje uveljavili tudi v EPO? Kako bi lahko EPO bil še bolj učinkovit kot pa eh, trenutne že obstoječe evropske institucije? Cred că nu trebuie să plecăm de la idei uh, preconcepute. Hvala. Mislim, da ni nujno, da vse vemo že vnaprej. Če bi bila vodja EPA in če bi se gotovilo, da je v eni državi več goljofi, kot pa v drugi državi, um, to pomeni nekaj, ampak statistike še ne povedo vsega. Prav tako je tudi veliko kaznjih dejanj, ki niso odkrita. Tukaj um, Moram reči, da sem na leto preiskovala več kot 2000 takšnih primerov glede zlorabe evropskih sredstev. To je veliko, torej veliko vemo o teh zadevah, ampak moram reči, da se zlorablja evropska sredstva zelo podobne načine po vseh evropskih državah. Tukaj za EPO je bistvo to, da ustrezno razporedimo zadeve po toživcih. In če se gotovi, da je v nekaterih državah več primerov, naprimer v vzhodnoevropskih državah, potem moramo o tem razmisliti. Naprimer, tudi Olaf je ugotovil nekaj podobnega, no, ampak vseeno pa številke tudi kažejo, da so golufije z evropskimi sredstvi tudi sistemske narave in zato torej, vodja EPA ne bi preiskoval samo kompleksnih zadev, kjer je vključenih več milijonov evrov ali pa kjer imamo golufijo DDV. To ni vse. Prav tako treba tudi ugotoviti, um, kje se takšne zadeve ponavljajo, pa čeprav so zneski majhni. Torej, kje je problem sistemske narave, to je tudi ključno. In zadnjih pet let sem torej, delal v DNA in smo dosegli dobre rezultate. In to, kar pravim, je zelo bistveno tudi pri zlorabi evropskih sredstev. To so goljofije na visoki ravni in mislim, da lahko bi, lahko bi svoje izkušnje iz denarja tudi uporabila pri um, EPO. kolega bom že takoj za vami. Hvala lepa, uh, gospa Kovesi. No, pravzaprav ste že odgovorili na številna vprašanja. Tukaj nas je veliko poslancev, ki se sploh ne ukvarjamo um, s tem, da so nekateri želeli očrniti vašo osebo kot tako in smo hvaležni za vaš pogum. In Marsikaj smo videli te kampanje črnjenja nekaterih sodnikov. In mislim, da evropski državci in pa sodniki so um, si podobni um, in torej, če dobro pravijo svoje delo, potem gotovo kakšnim oblastem to ne bo všeč. To velja za nacionalno in pa evropsko raven. Potem pa naj opozorim na žvižgače. Ti igrajo zelo pomembno vlogo. Uh, pri razkrivanju korupcije ali pa pri odkrivanju nepravilnosti. In me zanima naslednje. Ali mislite, da bi morali zaščititi žvižgače tudi v okviru Evropskega toživstva? Um, to vprašanje se stala zato, ker besedilo o žvižgačih še ni prišlo na plenarno zasedanje. Sunt foarte familiarizată cu instituția. Hvala, ja zelo dobro poznam ta pojem žvižgačev. Romunija je sprejela posebno zakonodajo ravno za žvižgače. In prav tako smo sprejeli zaščitne ukrepe za žvižgače in imamo jasna pravila za to. To v Romuniji dobro deluje. Da bi pa sprejeli takšno direktivo na evropski ravni, to pa seveda spremajo so zakonodajalci. Sama kot tožilka lahko samo povem, kaj bi se meni zdelo koristno, ampak seveda odločitev pa pripada vam, so zakonodajalcem. Kot rečeno, mi imamo svojo zakonodajo v Romuniji za to področje in tudi v DNA-ju smo sodelovali z žvižgači. Hvala. Frau kolegin Pitera. Kolegica Pitera. Prevodničanca.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 necesitatea de a Hvala. Torej, to, da se je vzpostavil um, EPO, je izhajalo iz člena 83 um, pogodbe. In so zakladajalci seveda potem govorijo o razširitvi pristojnosti če bi to napravili. Sedaj ne moremo reči, da bi bilo treba nujno razširiti pristojnosti. Če si pogledamo, naprimer, goljofije na področju evropskih sredstev, naprimer, če gre za financiranje terorizma, v takšnem primeru sveda, ja, je treba sodelovati um, v okviru pristojnosti EPA. Ampak, če pa potem govorimo še o drugih uh, vrednotah, uh, Bi pa sedaj rekla, najprej bi morda dobro pogledati, da vidimo, kako bo IPO e deloval in potem lahko gremo naprej. Ampak na vsak način so zakonodajalci o tem odločajo, ne pa sodniki. Če bi torej bila vodja, potem bi najprej analizirala vzorce kriminala in pa kaznjivih dejanj in potem bi gotovili, um, kje in pa na katerih področjih se dogajajo ta kaznjiva dejanja. In če bi gotovili, da obstajajo kakšne povezave, med terorizmom in pa drugimi resnimi um, tipi kaznjivih dejanj, potem bi to raz, raz, razčistili. In če bi se izkazalo, da je treba razširiti pristojnosti za EPO in če je treba potem kaj spremeniti, potem bi lahko v takšnem primeru povedali svoje mnenje in bi svoje mnenje poslali so zakonodajalcem. Mi v EPO ne um, določimo zakonov, mi samo ponudimo svoje mnenje v takšnih primerih. In najbolj pomembno je to, da lahko pa damo svoje mnenje. Če se pojavi kakšna zakonodaja, ki je ovira za naše delo tožilcev. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev, hvala lepa, da ste sprejeli čas. In torej v odboru KONT bomo nadaljevali s svojim delom po koncu tega sestanka. Sedaj pa um, še nekaj, samo še par minut, bom razložil postopek za oba odbora. Najprej, gospa Koveši, hvala lepa, da ste prišli na predstavitev. Prosim, kolegi, samo minutko mi date. Gospa Koveši, eh, po predstavitvi bomo tudi ocenili vse te predstavitve za vse tri kandidate. Potem bomo poslali pismo gospodu Tajanju in bomo povedali, eh, kakšno stališče eh, torej odbora Libe in tudi odbora eh, Kont, kot pravi gospa Gresle. Torej, hvala lepa v imenu našega odbora, sedaj pa, kot hajate, imam še nekaj sporočil samo za člane našega odbora. Kolegi.